energiji in inovaciji. Hvala lepa. Thank you, thank you, Hvala lepa, gospa predsedojoča svetu. Hvala lepa, gospod podpredsednik. Sedaj zaključujemo se to razpravo. Prehajamo k naslednji točki na dnevnem redu. Spregovorili bomo o položaju v Tuniziji, slišali bomo izjavo podpredsednice komisije, visoke predstavnice Unije za zonanje zadeve in varnostno politiko. Gre za položaj v sredozemlju, zlasti v Tuniziji in v Egiptu. Thank you. Gospa podpredsednica, gospa visoka predstavnica, dobrodošli v Evropskem parlamentu. Beseda je vaša. Gospod predsednik, spoštovane poslanke in poslanci. Vsi smo spremljali dogodke v Tuniziji in pred kratkim tudi v Egiptu. Ljudje v obeh državah so izrazili svoje nezadovoljstvo in svoje želje, in pričakujajo pravilne odgovore v svojih državah, pričakujajo pa tudi odgovore od partnerjev, med njimi tudi Evropska unija. Sporočilo je jasno, politični sistemi so dosegli točko, ko se ne morajo več vrniti in sedaj se morajo zgoditi spremembe. Rada bi izkoristila to priložnost, da bi izrazila svoje občudovanje njihovemu pogumu. Sedaj spremljamo dogodke o Egiptu eh, in eh, pozivamo k dialogu in miru. Gospod predsednik, najprej bom spregovorila o Tuniziji. Spremembe, ki so se zgodile, so neverjetne in so odlakovale pot demokratičnemu razvoju te države. Ne glede na številne izzive, že lahko opazimo pozitivni razvoj. In že so se zgodile prizadevanja, da bi zadovoljili žele družbe. Prehodna vlada je opravila nekaj pomembnih korakov. Osvobodila je politične zapornike, dovolila je svobodo izražanja in pričela je preganjati člane družine nekdanjega predsednika Benalija zaradi korupcije. Ustanovljene so bile tri neodvisne komisije in pričele so se delom. Komisija za korupcijo in pa zlorabo javnih sredstev. Potem je tukaj komisija, ki preizkuje represijo v zadnjih eh, dogodkih, potem pa je tu še komisija za politične reforme. Vlada se je torej odzvala na želje ljudi. Vlada je dobila tudi eh, podporo eh, za eh, bistvenih, bistvene opozicije in pa sindikatov. Mir in stabilnost sta pomembna za to, da bo Tunizija lahko uvedla a, pregledne in demokratične volitve in da se bo lotila bistvenih gospodarskih, političnih in socialnih sprememb. E, Evropska unija mora podpreti Tunizijo v tem težkem trenutku prehoda in tako smo se odzvali. Ne zato, da bi usilili naše zamisli, ampak zato, da bi ponudili našo pomoč in da bi z njimi sodelovali. Prejšnji teden sem govorila z eh, novim zunanjim ministrom in danes sva se srečala v Bruslju. Razpravljala sva tukaj in Brusel je prvi kraj, ki ga je obiskal v svoji funkciji in dejali smo, da bomo podprli tranzicijo v Tuniziji. Prosil je za pomoč se strani Evropske unije v času, ko se pripravljajo volitve in prosil je tudi, da opazujemo volitve. Poslali bomo delegacijo v eh, Tunizijo, ki bo pomagala eh, vladi. In Udmenderali je šel prejšnji teden v Tunizijo in se tam pogovarjal z tunizijskimi prebivalci sodelujemo za civilno družbo. To bo povezano tudi z našimi programi za pomoč, tako da bomo s našo pomočjo dosegli ljudi. Vendar pa ta pomoč ne bo uh, prinesla ja, gospodarskega ja, dviga. Tunizici morajo sedaj upoštevati novo uh, situacijo in morajo našo pomoč prilagoditi novim potrebam. Uh, Danes mi je minister pripovedoval o načrtih in pa o skrbeh, ki jih imajo, tako da se bomo lahko odzvali skupaj z drugimi mednarodnimi partnerji. Ponudila sem konkretno pomoč na naslednjih področjih. Voljivno pomoč, pomoč pri prihodu v demokracijo, pomoč civilni družbi in nevladnim organizacijam, pomoč vladavini prava in pa reformi sodstva, gospodarsko upravljanje in pa boj proti korupciji, socialni razvoj in pa pomoč revnim v centru in na jugu Tunizije. Z državami članicami bomo razmišljali tudi o drugih okrepih, naprimer o boljšem dostopu do trga. Delo poteka sedaj na vseh teh področjih in dialog poteka naslednji teden pa nameravam tudi samo odpotovati v Tunizijo. Kar se tiče pros, eh, tega, da so nas prosili, da naj sprostimo sredstva, da ne zamrznemo sredstva eh, Benalju in njegovim eh, družinskim članom, smo že sprejeli prve ukrepe. Sprejeli smo omevalne ukrepe, in zamrznili bomo premoženje vsem tistim, ki so bili obtoženi zlorabe sredstev. Imamo seznam ljudi, ki, za katere naj bi ti ukrepi veljali. Kot sem že povedala prejšnji teden, je uh, eden naših direktorjev odpotoval v Tunizijo. Govoril je z vodi novo ustanovljenih eh, eh, komisij in pa z predstavniki opozicije. Uh, pozdravljam pobudo Evropskega parlamenta, da bi poslal delegacijo v Tunizijo. To je bistvenega pomena, kajti Tunizici si zaslužijo močno podporo Evropske unije, zlasti Evropskega parlamenta. Kajti to je bistveno za prehod v demokracijo. Moramo ukrepiti vse stike z ljudmi in doseči moramo civilno družbo vključno za našo podporo nevladnim organizacijam, poklicnim združenjem in pa to mora vključevati tudi izmenjavo študentov. Sedaj imamo priložnost, da okrepimo partnerstvo med Tunizijo in Evropsko unijo na podlagi demokracije in pa gospodarskih in socialnih reform. Upam, da lahko vzpostavimo zaupanje zato da bomo zagotovili stabilnost in pa demokratično in gospodarsko cvetočo prihodnost za Tunizijo. V tem kontekstu se veselim svobodnih in demokratičnih volitev in pa eh, nove vlade. Strinjam se za zunanjim ministrom, da so sedaj stekle pogajanja, da je to dobro in da bomo nadaljevali s pogajanji, ko, bomo, ko bo tudi zemila novo vlado. In konec, za konec je eh, zunani minister eh, opisal, da eh, obstaja vzdušje za spravo. Upam, da se bo to vzdušje nadaljevalo in da bodo dejansko dosegli demokracijo. Gospod predsednik, sedaj pa bi spregovorila še o položaju v Egiptu. Pred enim tednom se je sprožilo nevredno gibanje. Protivladni proteste so sprožile dogodke v Tuniziji. Mislim, da je bil presenečen cel svet. Ljudstvo se je dvignilo v celem Egiptu. Na sto tisoče ljudi, mladih, starih, moških in ženskih je šlo na ulice in zahtevajo socialne, politične in gospodarske pravice. Protesti so se razširili iz Kajra v Suez in Aleksandrijo in v druge kraje v Egiptu in protesti se še krepijo. Protesti so se združili v svoji zahtevi po spremembi režima in pa zahtevo spoštovanja človekovih pravic. Protesti so bili najprej mirni, potem pa so postali vedno bolj nasilni. Policija je uporabila souzivec. Kot vse poslanke in poslanci obžalujem izgubo življenj tekom teh demonstracij in eh, spominjam se tistih, ki so izgubili svoje ljubljene. Zaporniki nas tudi zelo skrbijo in vse strani morajo prekiniti nasilje. V ponedeljek eh, pripravljamo svet za zunanje zadeve in v svojih sklepih bomo pozvali egipčanske oblasti naj takoj izpustijo vse mirne protestnike, ki so jih zaprli. Svoboda izražanja in svoboda združevanja sta temeljni pravici in država ima dožnost, da te dve svoboščeni zaščiti. Nesprejemljivo je, da obstaja eh, sankcije oziroma da obstajajo zapore za eh, internet in pa eh, omejevanje medijev. Egipčani so izražili svojo željo po spremembah. Združ, zbralo se je na sto tisoče ljudi in izredno pomembno je, da prisluhnemo tem glasovom zdaj in da uvedemo odločne in takošne ukrepe. Sedaj je prišel čas za prehod in za transformacije. Oblasti morajo resno vzeti odprt dialog s političnimi silami. Pomembno je, da civilna družba v tem dialogu odigra ključno ulogo. Egiptovske oblasti morajo hitro ukrepati, ustvariti morajo široko vlado in omogočiti morajo demokratične reforme in uh, utreti morajo pot za demokratične svobodne volitve. Ponudili bomo našo popolno podporo Egiptu, ki si želi spremembe, ki si želi uh, več pluralizma in več demokracije. Vsi si želimo uh, gospodarskega uspona in demokracije v sredozemlju. Sedaj moramo uporabiti naša sredstva, ki so nam na voljo, zato da bomo podprli socialne, politične in gospodarske reforme. pravna država in človekove pravice so za nas zelo pomembne, zato moramo na tem delati. Spoštovane poslanke in poslanci, politika zame pomeni spreminjanje stvari. V arabskem svetu sedaj uh, doživljamo veliko potencijalno pozitivnih sprememb. Evropska unija je tem ljudem uh, ponudila solidarnost in pomoč pri njihovih repo, reformah tako da bomo podprli te postopke eh, spreminjanja z odločnostjo. Hvala lepa, gospa visoka predstavnica. Sedaj dobi gospod Salafranka eh, v, v, v politične skupine EPP za dve minuti. Spoštovani gospod predsednik, spoštovane poslanke in poslanci, ne glede na to, kakš, kako se razvija položaj v Egiptu, mislim, da moramo misliti tudi na dogodke v Tuniziji. Ta kriza pomeni, da se mora Evropska unija iz tega kaj naučiti. Postati moramo bolj vidni, govoriti moramo za enim glasom. Sedaj imamo že službo za evropsko delovanje in pa visoko predstavnico. Poleg tega se moramo tudi kaj naučiti iz tega. Ne smemo biti preveč popustljivi za režimi na Kubi, v Belarusiji in tako naprej. Če že obstaja več blagostanja, potem moramo zahtevati tudi več demokracije. Razlikovati moramo med tem, kar lahko Evropska unija stori srednjeročno ali dolgoročno. Srednjeročno, kar lahko storimo, je že opisala gospa Ashton. Evropska unija bo sedaj podprla te eh, preho, postopke v prehodu v demokracijo. Ne smemo razočarati ljudi. In eh, naša obveznost je, da upozorimo tudi na tveganja, ki lahko nastanejo v tem postopku, zato da sovražniki demokracije ne bodo prevzeli pobude. Srednjeročno je pomembno, da Evropska unija dejansko dobro razmisli, strateško razmisli in da se odloči, kako lahko reformira našo sosedsko politiko. Včeraj smo o tem že govorili za gospodom Füllerjem. Ne smemo pozabiti, da je včasih težko, eh, uh, teže ohranjati uh, uh, demokracijo, uh, kot pa popustiti tiraniji. Hvala. Gospod Severin, v imenu socialdemokratov. Gospod predsednik, dogodki v Tuniziji, Egiptu in v drugih državah v regiji nas morajo spomniti, da stabilnosti brez svobode ni. Poleg tega se moramo spomniti tudi, da je socialni dvig ali revolucija jamstvo za spremembe, ni pa to jamstvo za spremembe na bolje. In upam, da bomo našli navdih za to, da bomo pomagali tem postopkom in da bomo pripomogli k spremembam na bolje in ne na slabše. Potrebno je globoko analizirati dogodke v teh dveh državah, kajti moramo razumeti, ali smo pravilno ravnali, kako bi lahko pravilno ravnali v preteklosti, da bi se izognili tej krizi. Kakšne korake bomo delali v prihodnosti za to, da se bomo vnaprej izognili podobnim krizam ali jih pa preprečili. In kaj lahko storimo, da bi zagotovili, da sedanja kriza spremeni zadeve v smeri svobode in stabilnosti za regijo in kako bi se lahko krati izognili temu, da bi šle, šli dogodki v smeri nestabilnosti in pa v smeri represije in totalitarizma. Sprejeti moramo proaktiven pristop v tem oziru in to pomeni, da potrebujemo strategijo. Naša sporočila so bila pravilna, ko smo zahtevali reforme in red, mir, ampak hudiče v podrobnostih. In številni med nami imamo občutek, da se tem podrobnostim še nismo dovolj posvetili in da nismo pokazali dovolj vizije in dovolj moči, ko rešujemo te probleme. To bi moralo vključevati tudi našo zmožnost da govorimo z vsemi akterji, vključno z islamskimi silami in sicer na takšen način, da jih bomo vse vključili v pozitivne procese. Upam, da bosta komisija in svet lahko oblikovala takšno strategijo v prihodnosti in veselim se, da nam boste o tem kaj več tudi povedali. Hvala lepa, gospod Ferhofstadt v imenu Alde. Hvala lepa gospod predsedajoči, mislim na to, kar v tem trenutku doživljamo v Tuniziji, še posebej tudi v zadnjih urah v Egiptu, predstavlja nekaj zgodovinskega, ampak obenem tudi nekaj tragičnega. Zdaj poslušamo, da je na stotine in stotine ranjenih v zadnjih urah. In eh, Razmišljam, razmišljam zato, ker vidim neko podobnost med tem, kar se dogaja na Bližnjem vzhodu in uh, Severni Afriki in tem, kar se dogajalo v Evropi leta 1989. In to je razlog, zakaj vam moram povedati, da sem presenečen, da sem tudi razočaran nad načinom, kako Evropa počenja točno tiste napake, ki jih je počela leta 1989. In to je res neverjetno. To je neverjetno, gospod predsedujoči, da mi, tako rekoč demokratični kontinent, še vedno nismo uspeli dati svoje popolne podpore množicam na ulicah, ki ne zahtevajo nič drugega kot našo podporo. Našo podporo. In to, spoštovani kolegi, je nekaj, česar še nisem slišal. Ne včeraj, ne danes. Ne včeraj in ne danes tega nisem slišal strani visoke predstavnice. Zakaj, gospa Ashton, je Evropa reagirala tako šibko? Ja, v bistvu niti nismo reagirali, nismo se odzvali. E, smo potem. E, so Francija, Nemčija, Družno kraljestvo tudi podale sporočilo brez posvetovanja, kot da Evrope ni in moram reči, da je edina prava evropska beseda prišla strani turškega premijeja gospoda Erdogana, ki je gospodu Mubaraku sporočil, da mora poslušati zahteve svojega ljudstva in da mora torej oditi. To je bila edina prava reakcija, edina evropska reakcija, ki smo jih slišali v zadnjih dneh. Mislim torej, da je sporočilo, ki ste ga podali danes, zelo pomembno za tiste, ki so na ulicah in za tiste, ki se borijo morda celo za svoje življenje. In jaz mislim, da smo naredili dve napaki. Evropa je naredila dve napaki v zadnjih dneh. Kot prvo, ne razumemo dovolj, kako zgodovinski je ta trenutek, kot drugo, in to je še bolj pomembno, napak analiziramo razmere. Strah nas je. In zato imamo to ta sporočila, ker nas je pač strah islamističnega režima po volitvah. No, ampak jaz vam povem, da mene ni strah. Jaz zaupam tunizijskemu ljudstvu in egiptovskemu ljudstvu. Oni so nam reč tisti, ki si želijo demokracije in dejstvo, da so danes in včeraj kopti in muslimani bok ob boku korakali po ulicah, kaže točno to, kaže na to, da si želijo resnično odprto demokracijo. In še en primer bi vam rad podal, da nas ne bo strah govoriti v prid odprti demokraciji v teh državah. Vsi poznamo Mohameda Boazizija, ki je v bistvu sprožil to revolucijo v Tuniziji. No, gospa Ashton, na njegovi krsti ni bilo zelene islamske zastave, temveč je bila na njegovi krsti rdeča tunizijska zastava. To torej ni islamistična revolucija, ki jo doživljamo. Ne, ravno nasprotno, to so revolucije v prid svobodi. Zdaj že teden dni na tisoče ljudi vidimo, ki se združujejo v Kajru, imamo tudi demonstracije v Jordanji, v Jemnu, v Siriji in prosim vas, gospa Ashton, spremenite stališče Evropske unije. In želel bi si, da danes tu na tem mestu poveste jasno v našem imenu, da Evropska unija sto odstotno podpira egiptovsko ljudstvo in tudi zahteve tega ljudstva. In želimo, da mu Barak prisluhne svojemu ljudstvu in da s svojim odhodom osvobodi svojo državo v pridi demokraciji in svobodi. To je sporočilo, ki bi ga rad slišal v vašem odgovoru danes. Hvala. Hvala lepa. V imenu zelenja gospod Konbendit. Gospod predsedujoči, gospa Ashton, pozivate k miru. Ampak, gledajte, Bobu je treba reči Bob. Mubarakovi oboroženi ljudje so tisti, ki so sprožili nasilje na ulici danes. Ne zahtevajte od vseh miru, ampak od gospoda Mubaraka zahtevajte, da naj neha napadati demonstrante, kajti to počne zato, da bo lahko kasneje povedal, jaz zdaj bom pa naredil red v tem kaosu. To je past, ki nam jo nastavlja. Mi pa govorimo eni in drugi strani, ja, pomirite se. Ne! Treba je gospodu Mubaraku reči, naj se pomiri in najboljši način, kako pomiriti razmere, je tako, da odide. In šele takrat bo nastopil mir ki bo zavladal v Kajru. Kot drugo, videli ste, tisti, ki so hodili okrog z noži, to so Mubarakovi policisti, prav tako revni, ki so jih pripeljali iz eh, juga Egipta v avtobusih danes, to so tisti, ki so danes sprožili kaos. Tako da to je treba videti, gospa Ešno, nismo slepi. In še ena stvar me res čudi pri vas. Danes kar naenkrat razumete vse, kaj se je zgodilo v Tuniziji, eh, kaj je bila Tunizija pred tremi tedni in tako naprej. Ampak pred tremi tedni smo tu v Evropskem parlamentu skupaj z liberalci, mi in liberalci smo podali pobudo, da prenehajte z pogajanji s Tunizijo zaradi diktature, ki tam vlada, vlada in ste rekli, ne, ni mogoče. Danes pa je to kar naenkrat mogoče. Ne vem, kar naenkrat je potem vse jasno. In eno stvar bi vas prosil, gospa Ešton, kar zadeva Tunizijo. Povejte nam, kam je Evropa dala svoj denar. Povejte nam, katerim podjetjem je bil evropski denar dan. Katera podjetja gospoda Ben Alija in njegove žene so tiste, ki so prejele podporo iz evropskih sredstev. To nam lahko poveste, Evropski parlament ima pravico to vedeti. Naslednja stvar, gospa Ešton. Pravite, da boste danes podprli tunizijsko ljudstvo. Bi vas prosil tole v tej prehodni fazi je treba dati enake možnosti vsem v demokratičnem procesu. In če bo prišlo do novih volitev, veste, da tunizijska RCD ima denar. Opozicijske sile, ki so bile leta in leta prepovedane, denarja nimajo. Evropska unija mora biti tu, da podpre vse in da se zagotovi ravnovesje in demokratično, demokratično enakopravnost. Kar pa zadeva Egipt, gospa Ešton, ena stvar je danes kristalno jasna če nam ne bo uspelo podpreti egipčanov pri tem procesu osvobajanja, potem bodo ljudstva Bližnjega vzhoda, arabska ljudstva, bodo še enkrat obrnila hrbet nam. Danes imamo izjemne razmere. Prišlo je do demonstracij v Gazi, demonstracij v podporo egipčanom. In Hamas je prepovedal to demonstracijo. To, to je dokaz, da danes veter svobode piha tudi v smeri teokraciji na Bližnjem vzhodu in v arabskem svetu. In naša uloga in naša naloga je, da jim pomagamo. Leta in leta smo objokavali, da je alternativa le ali diktatura ali pa teokracija. Ampak pogledajte, inšala, imamo tudi tretjo možnost in to je svoboda in boj za svobodo, proti diktaturam in proti teokracijam. In naša vloga, vloga evropejcev je, da smo ob strani tistim, ki ta boj tudi vodijo. Hvala lepa, gospa Ešta. Gospod Vile, modra, modra karta, to zato, da dobite mojo pozornost ali vprašanje gospodu Kombenditu? Gospod Kombendit, spremete vprašanje? Izvolite, 30 sekund imate za vprašanje. Mikrofon, lepo prosim. Z vsem dožnim spoštovanjem gospodu Farhofstatu in gospodu Konbenditu. Zelo slavni ste v moji državi, ampak se opravičujem, ne. Uh, se ne spomnim vašega imena. Skratka, gospa komisarka, močno nasprotujem temu, kar sta oba gospoda povedala. Kajti te razmere, moram reči, da spominjajo na Iran. Tako da prosim, previdno stopajte po Severni Afriki. Ta del sveta ni Evropa. No, moje vprašanje pa je, se spomnite, kaj se je zgodilo v Iranu? ne vidite nobenih podobnosti. Ne vidite podobnosti tudi v tokratnem primeru. Se vam ne zdi, da bi morali zagotoviti urejen prehod, predsednik prekinja. Mikrofon lepo prosim. Spoštovana gospa, ne bi vas poučeval o zgodovini, ampak vendarle bi vas rad spomnil, da je v Iranu Zahod, ZDA torej, podpiral iranskega šaha in tudi kasneje pod Bakhtjarjevo vlado smo bili na napačni strani. In vse orožje smo dali iranski teokraciji, zato da je lahko zmagala. To je točno to, kar sem vam hotel povedati. Namreč, da če ne bomo na strani tistih, ki se borijo za svobodo, bodo tisti, ki se boji, borijo za svobodo, ostali v slepi ulici in druga pot bo zmagala. Točno to je lekcija, ki smo se jo naučili v Iranu. Točno to je to, kar pravi gospod Gorbačov. Tisti, ki v zgodovini pride prepozno, bo poražen. In tokrat za spremembo zahtevam, da Evropa ne pride prepozno v to regijo. Hvala. Hvala lepa. V imenu skupine konzervativcev, gospod Tenok. Ajatola Homeini eh, je bil pri nas eh, v zatočišču, potem smo ga odpeljali nazaj v Iran. Egipt je republika v 1956, ampak Mubarak je šele tretji predsednik te države. V Tuniziji je bil Ben Ali šele drugi voditelj od eh, neodvisnosti. Ko se politični pejzaž kaže na ta način, seveda frustracije privrejo na dan, kar vidimo zdaj s tem orkanom sprememb v celi regiji. Naša skupina ECR poziva k resnično demokratičnemu in miroljubnemu prehodu v Egiptu. Danes smo priča zaskrbljujočemu trendu v smeri nasilja in težko verjamem, kako bi Mubarak lahko kredibilno odigral neko vlogo pri tej tranziciji, drugače kot da odide. Tudi Tunizija eh, ostaja v težavah. Dlje, ko bo to trajalo, večja je nevarnost, da bodo islamisti prevzeli oblast. Morda je bil režim avtoritaren in korumpiran, ampak je bil vsekakor eh, posveten in eh, prozahoden. Tu tako kot v Egiptu, eh, muslimanska bratovščina, islamska bratovščina želi prevzeti oblast. In to bi bila, bila katastrofa za to državo in za Izrael. Prav tako bi to imelo tudi velike posledice delovanja suješkega prekopa. Evropske diplomatske aktivnosti v Egiptu in Tuniziji mora biti v polni meri usmerjene na to, da zagotavljamo stabilnost in red in da se opremo tistim, ki želijo širiti nasilje in strah. Če želimo zgraditi liberalno demokracijo v teh državah, kjer takšne tradicije ni, morajo EU, ZDA in naši politični Eh, veljaki zagotoviti zadostna sredstva zmernim demokratičnim politikom in novim strankam, ki morajo biti zavezane demokratičnemu pluralizmu in svobodnim in poštenim volitvam. In za razliko od muslimanske bratovščine morajo biti pripravljeni tudi prepustiti oblast, če jim jo voljivci oduzamejo. To je največji izziv. In seveda smo zdaj morda priča zgodovinskemu parcu, eh, takšnemu kot smo mu bili priča v parcu Prinskega zidu, Eh, vendarle moramo vedeti, da že imamo dobre demokratične zglede, kot so Indonezija, Turčija, Bangladeš, ki jih Egipt in Tunizija lahko posnemata. Upamo, da bo v prihodnosti izbira muslimanskega sveta ne le izbira med eh, posvetno tiranijo in islamistično demokracijo, temveč trajno demokracijo. Hvala lepa. Uh, Hvala lepa. Postopek modre karte. Gospod Tenok, sprejemate vprašanje? Gospod Belet. 30 sekund. Preprosto bi rad povedal gospodu Tanako, da bi rad nekoliko umiril njegov pogled na tiste, ki so danes ustali in bi tudi spomnil to, kar sta dejali gospod Frhovšat in gospod Komenit. To je ljudska ostaja zato, ker so ljudje podvrženi res neverjetni revščini. In voditelji, ki smo jih podpirali v imenu stabilnosti in tudi zato, da bi preprečili Eh, da bi prevzel islamizem, so nadaljevali s terorjem in ljudje so ostali revni. In zato me zanima, ali priznavate, da imajo ljudje vendarle pravico do ustaje, če živijo v taki bedi. Gospod Tenok. Ja, mislim, da sem zelo jasno v svojem nagovoru dejal, da te, ne smemo dovoliti bodi si posvetnega tirana ali pa islamističnega demokrata, ampak želim si liberalnega demokrata, ki je bil pripravljen eh, se podvreči svobodnim volitvam gospodarstvo, visoka raven brezposobnosti v Tuniziji in Egiptu sta velik problem in s tem se je treba spopasti. Ampak to ni ključno vprašanje. Ključno vprašanje v tem trenutku je, da se zagotovi eh, miroljuben prehod teh držav v nov sistem, ne pa da pride do popolnega eh, sesutja eh, reda in miru. Želimo si stabilnosti, eh, miru in seveda demokracije v naši soseščini. Gospod Tenok, eh, naj samo povem, da to, da ste omenili liberalne demokrate, povzroča veliko veselja v dvorani, morda se boste morali kasneje zagovarjati. Tako gremo naprej v imenu skupine Gue Engel, kolegica Veržija, dve minuti. Ja, hvala lepa, gospod predsedujoči. Ne bi se rada vračala v preteklost, ampak eh, poslušam tukaj res eh, presenetljive prispevke. Mesece in mesece smo bili nekako sami tu na strani zelenih ko smo zahtevali, da razpravljamo o razmerah v Tuniziji. In dejansko, imate prav, gospod Konbendit, veliko, veliko je takih, ki se v zadnjem trenutku potem pridružijo. Veliko bi lahko povedali o preteklosti, ampak v resoluciji mislim, da smo povedali vse in mislim, da moramo v prvi vrsti gledati v prihodnost. Predvsem se moramo omejiti eh, pri posredovanju v notranje zadeve teh eh, držav. Nismo mi, evropejci, tisti, ki moramo diktirati, kako ne bodo zastavljene te države. Tunizijsko ljudstvo se je samo osvobodilo od diktature. Dovolimo jim, da se izrazijo, da izrazijo svoje zahteve in želje in podpiramo jih na njihovi poti v smeri demokracije. Vsi tisti, ki spremljajo razmere v Tuniziji, vedo, da preteklost še ni mrtva in da nekateri še naprej manipulirajo v ozadju nasilje danes v Egiptu tudi kaže, kako težko bo in kako težko je. Tako da ja, vsekakor je potrebno odločno obsoditi kakršnokoli nasilje in eh, ne govorite, da ga je treba omejiti tako kot eh, v Tuniziji. Policijsko nasilje je nespremljivo v Tuniziji, v Egiptu ali kjerkoli drugod v svetu in zato mislim, da moramo zahtevati od eh, tunizijskih oblasti, da storijo to, kar od njih zahteva ljudstvo. Govorili ste o razpravi z ministrom za zunanje zadeve, ampak dodali ste, eh, ne da bi vas eh, zato prosili, da želite predvsem zagotoviti dostop do trga. To se mi zdi resnično ne na mesto, kajte Evropska unija na tem področju nekakor ni tista, ki je izgubila. Mislim, da vsi vemo, kakšna je bila korupcija v Benalijevem režimu. Ja, seveda, korupcija ni le v. Tuniziji. In ta korupcija ni pomagala le družini Benali in drugim zahvaljujoč Evropski uniji. Tako da mora Evropska unija predvsem biti odločna, ko gre za kršitve človekovih pravic. Evropska unija je izgubila veliko verodostojnosti v teh državah in zato moramo podpreti demokrate in obsoditi vsakršno diktaturo. Hvala lepa. V imenu Evropske ljudske stranke, gospod Provera. Gre, Hvala lepa, gospod predsedujoči. Razmere v Magrebu se spreminjajo in ta kriza prinaša številne probleme, ki jih bo le stežka rešiti. Tega ne obstaja tudi drugot in možno je, da bodo ti avtoritarni režimi zdaj nadomeščeni z eh, teokracijami, z agresivnimi, nestabilnimi režimi. Ne pozabimo, kaj se je zgodilo v Iranu težko je zagotoviti demokratični razvoj skozi revolucijo. In mislim, da se moramo učiti in naučiti iz eh, tega, kar se je zgodilo v Iranu. Prav tako moramo vedeti, da bodo gospodarske razmere še hujše v regiji, še več bo brezposobnosti med mladimi, še več bo migracijskih pritiskov, ki jih eh, Evropa ne zdrži. In vsi ti dogodki kažejo na to, kako neprimerna je naša evrosredozemska politika. Enako velja tudi za našo politiko sodelovanja, ki vsaj zaenkrat še ni ustvarilo pogojev za razvoj in demokracijo. To, kar se zdaj dogaja, ni le posledica gospodarske krize, čeprav je ta huda, ampak je to rezultat pomankanja socialne stabilnosti, rezultat pomankanja ustreznih struktur za zastopanje interesov ljudstva, pa naj gre tu za svobodo medijev, za organizirano eh, sindikate, za pluralizem v političnem življenju, enake možnosti za vse in pravno državo. Zato moramo pomagati državam v regiji pri tem procesu. To mora biti v osrčju naše politike. Poleg seveda naših komercialnih in političnih interesov. Zagotoviti moramo resnično stabilnost. Ne stabilnost avtoritarnih režimov, temveč stabilnost, ki temelji na demokratičnih institucijah in socialni opolnomočenosti. Thank you, uh, Mr. President. Gospod Sinclair. Gospod predsedujoči ko se pripravljam na odhod delegacije v Tunizijo eh, jutri. Me danes najbolj skrbi dobrobit tunizijskega ljudstva in vsi se moramo spomniti, kako pomembno je to in eh, spoštovati moramo njihove kulturne vrednote, njihovo identiteto, ko jim pomagamo graditi novo prihodnost na podlagi eh, idealov pravne države in demokracije. Ljudje pričakujejo spremembe in pričakujejo tudi pomoč, ki bo brezpogojna. Zato me veseli, da je gospod Kombendit to izpostavil tudi v odboru delegacije danes dopovdne, ko smo govorili točno o tem, kaj se je zgodilo z evropskim denarjem v vseh teh letih. Predstavnica Evropske službe za zunanje delovanje pravi, da se je to porabilo za reforme. A ja, kakšne reforme? Če bi reforme bile, potem ljudje ne bi nastopili tako, kot so. Tako da bi prosila za kakšen verodostojen odgovor in začasno vlado moramo tudi pozvati k temu, da preišče, kam je ta denar šel in da zagotovimo to, da bo morebitna pomoč EU v prihodnje tudi ustrezno porabljena. Hvala lepa. Sedaj pa za dve minuti gospod Kasulides. Hvala lepa, predsedujoči. pri vseh odnosih z eh, državami sredozemlja smo se vedno zauzemali za načela pluralistične demokracije, svobode medijev, svobode zbiranja, spoštovanja človekovih pravic, neodvisnega sodstva in pa dobrega upravljanja. Vedno pa smo trdili, da se to mora zgoditi iz notranjosti države, ne pa da je to usiljeno od zunaj. In uh, ljudstvo v Tuniziji se je uspelo upreti zatiranju ter se boriti za svobodo in pa demokracijo. Tunizijske oblasti morajo spoštovati voljo svojega ljudstva in morajo namudoma preiti na proces demokratizacije, morajo prevzeti odgovornost za primere korupcije in pa zatiranja zaradi režima predsednika Ben Alija. Tudi ljudstvo v Egiptu se je borilo proti sozilcu, proti strelom, proti udarcem in so zahtevali dostojanstvo in pa emancipacijo. Demokracija ne pomeni volitve, demokracija pomeni veliko več kot to. Enoglasno podpiramo egipčansko ljudstvo, in pozivamo njihove voditelje, da naj prisluhnejo modrosti ljudstva in da naj ne postanejo ovira pri uresničevanju njihovih ambicij. Našim uradnikom pa in pa visoki predstavnici pa pravim naslednje. Razočaran sem, ko sem prisluhnil vsega, vam. Predsednik Obama in pa Hillary Clinton govorita drzno, vi pa igrate drugo violino, kakor ponavadi, in še ta je komaj slišna. Veronika Kajzer je naslednja. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Dejansko obstajajo trenutki, ko je treba znati izbrati stran. To smo povedali in doživeli že tokrat v Evropski uniji. In danes je stran popolnoma jasna, kot so kolegi že dejali, pot oziroma glas svobode in glas ljudstva je tista prava stran. V trenutku, ko vam govorim, je muzej v Kajru v ognju, po ulicah potekajo spopadi in mislim, da glede Egipta nismo bili dovolj jasni. Mubarak mora oditi, to mora biti jasno povedano. Mubarak, takšen kot je, spoštujem njegov nekdanji boj, ampak Mogbarak, takšen kot je, ni sposoben prevzeti tega političnega prehoda. In noro bi bilo od njega to zahtevati in danes pustiti Mubarakov klan, da se spopada z Elbaradevim klanom po ulicah. In tu moramo prevzeti odgovornost. In moram povedati, v teh zadnjih dneh, zadnjih nočeh se vse čas sprašujem, kakšno napako smo storili. Ampak naredili smo kardinalno napako in sicer, da smo podpirali skorumpirane režime v imenu stabilnosti, ne da bi upoštevali socialno pravičnost in zahtevo ljudstva po svobodi. In to je napaka, ki jo moramo popraviti in zdaj je prišel čas, da to popravimo. Druga napaka, žal, spoštovani kolegi, druga napaka je, da ne razumemo političnega islama. Ne pravim, da ga ne smemo sprejemati, kajti obstaja velika razlika med teroristi, fundamentalisti in nekaterimi islamskimi brati. In mi moramo znati razlikovati in mi moramo v stran odrniti tiste, ki jih ne želimo. Ampak mislim, da smo nekaterim teroristom, nekaterim fundamentalistom prav lepo postlali. In zato moramo to, kar smo dosegli v preteklosti v teh državah, v, Tunisu, v Tuniziji, v Egiptu, struktura države, pravice žensk, ki so bile na visoke ravni v teh državah, strukture države, ustave, ki so lajične, ki so svobodne šariatskega prava in zato seveda imamo zdaj to priložnost in ne zavrzimo te priložnosti in ohranimo to idejo laične države in spoštovanja verstev in politične raznolikosti. Hvala lepa. Poslanec Macmillan Scott, minuto in pol. Hvala, predsedujoči. nujno vprašanje oziroma nujna zadeva so danes predvsem razmere v Egiptu. 2005 sem bil uh, vodja misije za opazovanje volitev. Uh, prvi krok volitev in pa drugi krok volitev, ampak prvi krok je bil tako slab in tako skorumpiran, da smo se odločili, da se za drugi krok sploh ne bomo vrnili. In to v Egiptu. 30 let uh, je diktator v osebi Mubaraka prevzel absolutno oblast in to na brutalen in pa samoljuben način. Vsi prepoznavamo pomen revolucije na ulicah eh, Egipta, pa razumemo krati tudi reakcijo Mubaraka. Spoznavamo, da Evropska unija se ni sposobna ustrezno odzvati lahko samo moraliziramo. Baronica Eštonova je zelo medlo govorila v začetku te razprave. Res je, govoriti moramo morda blago, ampak eh, če že, potem enoglasno. To Evropa trenutno ne počne. Premijeji Francije Združenega kresa in pa Nemčije so poslali skupno pismo in to ne kaže na enotnost. Mi moramo jasno povedati, kakšna so nasta stališča glede človekovih pravic in pa demokracije, ne samo v Evropski uniji, ampak tudi drugot po svetu in zlasti še sedaj v sredozemlju. Kolegica Bran. Hvala lepa, spoštovana gospa Ashton. Ponavljam zahtevo, da nam sporočite seznam eh, tisti, ki so dobivali sredstva Evropske unije, kajti sumim, da so tudi podjetja Benalija dobivala evropski denar. Potrebujemo jasno, jasen pregled na tem in pa preusmeritev teh sredstev. Zato seveda najprej potrebujemo šefa delegacije v Tuniziji. Želim uh, vam prebrati, kaj je zapisal v uh, mailu, ki nam ga je poslal. Lahko bi imeli več Če bi imeli več izbire pri izbiri partnerjev, bi ne bilo lažje, ampak te težave so danes še bolj očitne. To je nezaslišano, da šef delegacije pravi, da ni potrebno revidirati politiko napram Tuniziji in pozivam vas, da prevzamete odgovornost ter zamenjate vodjo te delegacije. In če lahko še nekaj dodam. Navezujem se na to, kar je povedala gospode Kajzer. Mislim, da je napočil čas, da podpremo tudi ženske v tranziciji. Zakaj ne organizirate konference za vašo podporo, kjer bi lahko podprli ženske v prehodnem obdobju, da osvetlite njihovo vlogo, da jih podprete, zato da bi povdarili lajčne in pa sekularne procese v tej uh, državi. To bi lahko bil del feministične agende za vas. Pročki, je, Gospod Petrovski, naslednji. Hvala lepa, gospod predsedujoči, dame in gospodje. Masovni protesti v Tuniziji in Egiptu in še posebej v strateško pomembnem Egiptu so seveda mm, stvar pozornosti vseh eh, sil v svetu. Možnih je več scenarijev, bodi se, da prodemokratične sile prevzamejo oblast, pa vse do tega, da pride do, do gospodarskega kaosa, do obroženih spopadov eh, in ne gre izključiti niti uporabe jedrskega orožja. Razmere so dinamične, težko jih je predvideti. In arabska družba, ki je leta in leta brez temeljnih pravic, kot je eh, svoboda govora, svobodne volitve, Te družbe so odločene spremeniti svojo oblast, svojo vlado in Evropski parlament mora biti sposoben opredeliti se v enotnem stališču in preprečiti destabilizacijo celotne regije. Ne smemo pozabiti tudi na to, da je nedavno naš zbor sprejel resolucijo o pregonu kristijanov, ki je zadevala tudi Egipt. In razmisliti moramo tudi o tem, da bi sprejeli konkretnejše korake in tudi v Egipt odposlali morda misijo opozovalcev. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Gospa Ashton, Evropska unija mora ponovno razmisliti o svoji zunani politiki. Dajemo vtise, da smo bolj zaskrbljeni zaradi protestov, kot pa zaradi razvoja demokracije in pa človekovih pravic. Ne gre toliko za stališča Evropske unije do Mubaraka ali do Benalija, gre bolj za stališče unije, že preden so se zgodile vse te revolucije nismo pričakovali tega, da bodo ljudje odšli na ulice in tudi nismo tam prisotni, tudi se od nas ne pričakuje, da bi bili tam prisotni. To ne velja samo za Tunizijo, ampak tudi za Jordanijo, Jemen, za Maroko in druge. Toliko ljudi je v teh narodih, ki več ne prenesejo svojih diktatorjev, ki ne morejo več prenašati krize, ki vedno prizadene najrevnejše. Evropska unija mora končno iz, začeti izpolnjevati pričakovanja, ki jih imajo naše sosedne države do nas. Gospod Belder. Hvala lepa. Gospod predsedujoči. Mene ne preseneča, da se vleče paralele med uh, tem, kar se dogaja v Tuniziji in pa v Iranu mi podpiramo glas ulice. Tukaj gre za arabsko ljudsko vstajo. In to se ni zgodilo v Iranu, oziroma ni podobno temu, kar se je zgodilo v Iranu leta 1979, to se sedaj zgodi drugot. Čeprav se Iranci razumejo tudi kot tisti, ki so spodbudili dogodke v Egiptu. Iranska vlada je lahko sedaj bolj optimistična kot eh, opozicija in enako velja za preostali bližnji vzhod. Zato moramo te dogodke pozorno spremljati. Ni nujno, da bodo te dogodke privede, pripeljali do stabilnosti na bližnjem vzhodu. Ne želimo iranskega modela v Tuniziji in pa v Egiptu. In... Hvala lepa. To, kar se dogaja v Tuniziji in pa v Egiptu, je zelo pomembno. Ljudje so se uprli diktatorjem in to je dobro, ampak postavlja se vprašanje, kaj se bo zgodilo potem obstaja tako imenovan paradoks demokratizacije v islamskih državah, kjer več demokracije prevede do več islama in eh, to spet privede potem do manj demokracije. V Evropi moramo seveda podpreti demokratične procese, ampak ta podpora mora biti namenjena resnično demokratskim silam. Organizacija kot je Islamska bratovščina ne bi smela dobiti podpore od Evropske unije, če je njihov namen ta, da bi ponovno spostavili avtokratski režim v teh državah. Lahko bi dobili več verzij Irana v tej regiji. Moramo pozorno izbirati naše partnerje. Še pred nekaj tedni je bil Ben Ali in pa njegova stranka član socialistične internacionale. Sedaj se je vete spremenil in stranko so vrgli iz socialistične internacionale. Torej, budimo pozorni pri izbiri naših partnerjev in uh, ne smemo dovoliti, da bi islamski ekstremisti uh, prevzeli vse skupaj. Ali želi kdo uveljaviti modro kartico? Ne. Kolega Petrinke naslednji. Gospod predsedujoči, visoka predstavnica, kolegi in kolegice naš odgovor na dogajanja v arabskem svetu mora izhajati iz uh, naših prepričanj. Ne glede na to, ali je nekdo jud, eh, kristjan, musliman, ima enako dostojanstvo in eh, ima pravico do dostojanstvenega življenja. Iz tega izhaja, da moramo upoštevati pravico arabskih ljudstv, da živijo v svobodi, v demokraciji in pa v pogojih, ki so vredni človekovega dostojanstva. Zato je naša dožnost, naša odgovornost in uh, naša pomembna naloga za prihodnost, da tistim ljudem, v arabskem svetu, ki se miroljubno zauzemajo za demokracijo, da njim povemo, da smo z njimi solidarni. Mi smo solidarni tudi z miroljubnimi muslimani v arabskem svetu. Kolegi in kolegice, enkrat smo že naredili to napako, da smo v odnosu do totalitarnega komunizma zatisnili oči, kajti rekli smo, potrebna je stabilnost. Te napake danes ne smemo ponoviti svoboda spada k stabilnosti, prav tako kakor demokracija in to je potrebno podpirati. In uh, sedaj smo v zadnjih urah slišali, da so se v Kajru zaslišali streli in uh, vojska ni ukrepala. Če bi se vojska začela udesovati z nasiljem, potem uh, se lahko spomnimo staje, ki smo jih imeli v Evropi, 59 na Mačarskem, 56, 68 na Češkem. In uh, zato moramo vsem tistim, ki uporabljajo nasilje, reči, nehajte streljati in dajte ljudem možnost za svobodo skozi svobodne volitve. To moramo podpirati tako z besedami kot z dejanji, tudi kot Evropski parlament. Kolega Svoboda je naslednji. Hvala, gospod predsedujoči, visoka predstavnica. Uh, Nekateri pravijo, da se iz zgodovine ne moreš ničesar naučiti, ampak mi moramo poizkusiti, se vseeno nekaj naučiti. Če smo že primerjali zadeve z Iranom, če smo slišali kolega Kon Bendita, vas se želimo pozoriti na to, kako so stvari potekale v Iranu takrat. Takrat smo podpirali umazan režim, policijo Sava, ki je mučila ljudi. To smo trpeli. ZDA e in pa Eh, Združeno kraljestvo so podpirali Mosadek. Danes smo nekoliko dlje, ampak eh, še vedno ne dovolj daleč. In strinjam se s tistimi kolegi, ki so govorili o tem, da je potrebno stati na strani ljudi, ki so začeli s to, revo, eh, s to revolucijo. In to niso bili islamisti moramo biti veseli, da se nam ponuja ta velika priložnost, da to ni prišlo strani islamistov, ampak strani enostavnega ljudstva iz ulic, ki so bili nezadovoljni z socialno, z gospodarsko situacijo in s pomankanjem demokracije. To se je zgodilo v Egiptu. In spoštovani kolegi, bodimo kritični. Del naše strategije za sosedstvo se je s tem združil. In del te strategije je temeljil na tem, da je potrebno imeti stabilnost, da je potrebno zagotoviti mir na Bližnjem vzhodu in eh, računali smo na to, da mir temelji na ramenih diktatorjev, vendar pa to ni možno. Mislim, da moramo jasno povedati naša stališča. Mir bo dolgotrajen samo, če bo temeljil na demokraciji in ne na diktaturah. In zato, gospa Ešten, morda nisem tako kritičen kot eh, preostali kolegi, ampak želim povedati to, da moramo glasno povedati svoje mnenje. Vem, da ste znani potem, da ste blagi, ampak eh, sedaj moramo res biti glasni. Glasni moramo biti tako, da. Ne bomo slišali samo zunanih ministrov in samo Hillary Clinton, ampak tudi Catherine Ashton to vzemite kot znak zaupanja, da pričakujemo od vas, da boste končno postali bolj jasni. Kazak je... Kolega Kazak je naslednji. Благодаря, господин председател. Уважаема госпожо Остин, уважаеми колеги, протести... Хвала лепа, господин председател, госпожа Ештан, колеги и колегице. Demonstracije v Egiptu zaradi socialne nepravičnosti, zaradi nasilja in pa korupcije pri zaradi kršitev človekovih pravic kažejo na to, da ljudje želijo spremembo. To nas spominja na leto 1989, ko so se zgodile spremembe v vzhodnih državah, v komunističnem bloku. bloku. Zahteve v Tuniziji in pa v Egiptu so jasne. Te zahteve moramo tudi mi podpreti. Ljudje želijo pluralizem mnen, želijo svobodo tiska in želijo spoštovanje človekovih pravic. zato moramo na novo oceniti našo zunanjo politiko. Ta mora temeljiti na naših vrednotah. Potrebno je podpreti eh, ljudstvo v Tuniziji in pa Egiptu na poti do demokracije. Hvala. Hvala lepa. Pred 60 leti je revolucija v arabskem svetu pomenila konec kolonializma. In sedaj se dogaja druga revolucija v arabskem svetu. Pred našimi očmi to je trenutek, ko mora Evropska unija se odločiti, ali se bo postavila na pravo ali na napačno stran zgodovine. Naša naloga je, da pomagamo vzpostavitvi eh, neodvisne civilne družbe v arabskem svetu. Potrebno je revidirati tudi naše politike, da pomagamo eh, obnovi Tunizije, ki je trpela zaradi avtoritativnega režima. Eh, ljudstvo ne zaupa temu, eh, tej začasni vladi. V Tunizije se je že začel proces, ampak tudi Evropska unija potrebuje ustrezne proteste, procese kajti do sedaj smo zanemarjali razmere v arabskem svetu. Sedaj je nastopil čas za spoštovanje človekovih pravic. You, gospod Strejček. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Ne strinjam se s tem, da demonstracije v Egiptu v glavnem eh, vodijo ljudje, ki se želijo demokracije in pa sprememb. Kajti to dramatično situacijo bi lahko izkoristili tudi radikalni islamisti. Če bi prišlo do takšne dramatične spremembe, potem bi ZDA in pa Evropska unija izgubile zaveznika v arabskem svetu. Egipt bi se lahko spremenil v režim, ki bi bil sovražen do Evrope, do Izraela, do ZDA in bi se približal Hamasu. Stališča Evropske unije morajo podpirati tiste, ki si želijo mir in ki si želijo svobodnih volitev. Hvala. Eh, Gospod Hadžagorđo, hvala lepa. Večina poslancev v parlamentu podpira ustajo v Egiptu. Seveda obstaja tudi nekaj izjem, kako smo pravkar slišali. Sam menim, da politika pomeni tudi to, da se ob pravem času na pravilen način odzoveš. In mi moramo vsi priznati, da nismo spoznali, kaj se v zadnjih 20 letih dogajalo v Tuniziji. Milijoni dolarjev so stekli tudi v Egipt in so podpirali tamkajšnji režim. Podpreti moramo ljudstvo v Egiptu, ki se zauzema za izobraževanje, za pravice, za zdravstveno skrbo in pri tem postopku moramo pomisliti tudi na eh, palestince. Kot Cipr zastopam tudi državo, ki je soseda Egiptu in zato še toliko bolj pozorno spremljamo eh, razvoj dogodkov in podpiramo pravice egiptovskega ljudstva. Gospod Fontana. si possa arrivare ad un futuro di democrazia nel Nord Africa, una democrazia come è. V Afriki je potrebno spostaviti demokratično, demokratične režime, takšni, kakor obstajajo v Evropi. Ampak tukaj obstajajo tudi določene grožnje. V času božičnih praznikov je prišlo do atentatov na kopte v Egiptu. Zato nas skrbi, da bi lahko prišlo do diktature uh, islamskega značaja. Bolimo, bojimo se, da bi lahko v Severni Afriki nastalo diktatorstvo. Evropa mora zato paziti in poskrbeti, da v Severni Afriki ne bodo nam sovražni režimi prišli na oblast veliko trgujemo z njimi, smo pa v času gospodarske krize in destabilizacije. Zato mislim, da moramo misliti tudi na svoje gospodarstvo. Destabilizacija bi lahko povzročila še večji val migracij, ki so že tako ali tako visoke. Zato bo trpela Južna Evropa. Zato komisijo in visoko predstavnico prosim, da storijo, kar je mogoče v zvezi s tem. Gospod Madlener. Hvala. Gospa Ešten, ne bodite tako naivni. Gospod Hrhovsta, tudi vi ne, sme biti, ne smete biti naivni. Oni si želijo šariatsko pravo. Najpomembnejša stranka si želi vojno proti Izraelu. Gospa Ešton, nič nisem slišal v zvezi s tem. Mislim, da ste naivni, ko pozivate k boljši prihodnosti za Egipt. Kaj ti? spregledujete nevarnost, ki jo islam predstavlja. Islam in demokracija ne gresta skupaj. Ne želim, da bi pošiljali naivno sporočilo Egiptu. Gospa Ashton, prosim vas, videti morate, kakšno nevarnost predstavlja šariatsko pravo. In to so slabe novice za vse. Hvala. Uh, Gospod Neva je dvignil modri kartonček. Ali spremljate vprašanje? Izvolite, gospod Neva. Hvala lepa, gospod predsedojoči. Nekaj sem vas želel vprašati. Kako lahko demokracija uspeva v družbah, kjer institucij in zgodovine o demokraciji ni? Demokracija se ne kar pojavi od nikoder govorimo o tem, da moramo ustvarjati demokratične države. Ampak pomagati moramo ustvarjati tudi demokratične institucije, na podlagi katerih sploh lahko uspejo. Izvolite. Ja, voorzitter, um, het... Gospod predsedujoči, res je, strinjam se s tem vprašanjem. Demokracija se res ne pojavi kar tako, ampak za Egipt ne vidim alternative. Ne morem reči, kdo bo prevzel vodilno vlogo v Egiptu. Egipčani sami morajo izbrati voditelja, spodbojamo pa jih lahko, da ne izberejo islamske bratovščine, ampak sekularne voditelje. Gospod Moro, za minuto. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Gospa Ešten. Nikoli nisem bil posebej prijazen do vas. Ampak priznati moram, da. Zgodovina počne vse, kar lahko, zato da bi bilo vaše življenje težje. Upam, da vam bodo moje besede pomagale. Nekaj želim povedati jasno. Namreč, države jamčijo za pravice državljanov. Nimajo pa vlasti njihovih življenj in ko se vlada začne obnašati tako, kakor da ima v rokah življenje, svojih državljanov, potem se to prelevi v režim in to se sedaj dogaja v Egiptu. Več let že spremljamo ta režim. To je vse od neodvisnosti. Mi bi morali biti na strani tistih, ki so na ulicah v Egiptu. Naslednje vprašanje velja za nas in za Evropsko unijo. Imeti moramo strategijo za sredozemlje. To pomeni, da moramo oceniti neuspeh barcelonskega procesa. To so politične dejavnosti, politične igrice, nimajo nobenega namena in prav nič nismo z njimi dosegli. Zato moramo s tem končati. Začeti moramo z pravo strategijo, razmisliti moramo o njej in jo začeti tudi izvajati. To smo storili v primeru vzhodne Evrope in tudi v primeru Balkana, čeprav so nas morali v to pritisniti takšna strategija bi bila zelo dobra, drugače ne bomo dosegli nič. Gospod Panceri. Grazie. Signor Aston. Hvala. Gospa Ashton. Vtis imam, da še niste čisto doumeli, kaj se dogaja v sredozemlju. In zaradi tega lahko razložimo počasen odziv evropskih institucij na težave in probleme, ki se pojavljajo v sredozemlju. Politična faza se sedaj končuje. To je bila faza, ko je imela Evropa zmedeno in kontraproduktivno politiko do svojih južnih sosed. Težave z gospodarsko rastjo, vedenje vladojočih razredov, migracijski tokovi in tako naprej. To so problemi, ki so se začeli v Tuniziji in se bodo razširili tudi drugam. Podobno kot moji kolegi, mislim, da ne bomo uspešni, če ne bomo podprli teh demonstracij. Pokazati moramo, da smo politični, politično odrasli. Naša zonanja politika se ne sme izvajati več za zaprtimi vrati postati moramo polnopravni igravci na mednarodnih forumih. Potrebujemo jasne politike, s katerimi bomo lahko prispevali. Ena politika je za partnerstvo in varnost v sredozemlju. Pripravljeni moramo biti tudi, da se kot celotna Evropa spopademo z težavami v sredozemlju. Potrebujemo več polarno ukrepanje. Tudi Združene države in Turčija lahko ukrepajo na tem delu sveta spremeniti moramo smer in v tem smislu moramo biti zelo pohlevni, zelo ponižni. Komisija mora odpreti novo razpravo o zunanji politiki za sredozemlje. Še enkrat moramo odpreti vprašanje sredozemske unije. Evropska unija mora biti prisotna v tem delu sveta, to je nujno in tega se moramo zavedati. Gospod Desarnes, minuto in pol. Svet eh, se premika, svet se spremenja in v arabskem svetu 40 odstotkov ljudi živi pod pragom revščine in eh, med mladimi vlada najvišja stopnja brezposlenosti v svetu. Arabska ljudstva si prizadevajo za razvoj in za demokracijo in eh, eno sveda gre z roko v roki z drugim. In v Tuniziji in v Egiptu so ljudstva prevzela svojo usodo v svoje roke in, želejo, in zahtevajo spremembe, do katerih imajo pravico. In vsa ta gibanja, kljub vsem provokacijam, ki smo jim bili priča tudi danes v Kajru, kljub vsem težavam, ta gibanja nadaljujejo in nihče jih ne more zaustaviti. Ker zadeva Tunizija včeraj in Egipt danes, slišimo en sam glas, glas ZDA, ki so se odločno postavili na stran demokratov. Sama verjamem v Evropo, ampak verjamem tudi, da ima smisel le, če se tudi sama odločno in vedno postavi na stran demokratov. In želela bi si in sanjam o tem, da bo Evropa to nalogo izpolnila. Pa ni. Ne, sal, ne le zaradi dejstev, ampak eh, tudi zaradi podpore teh voditeljev, ki jim je pogosto bolj pogodo mirovanje kot pa gibanje. In zdaj, ko smo priča zgodovinskim dogodkom, vas pozivam k temu, da ukrepate, da ne boste zamudili srečanja z svetovno zgodovino. Hvala lepa. Hvala, gospod Epping, za minuto. Hvala lepa, gospod predsedujoča. Vse, kar sem želel povedati, so povedali že drugi, zato se bom omejila na eno vprašanje za gospod Eštenova. Danes je Tony Blair, nekdanji premije Velike Britanije, ki ga verjetno poznate, zelo hvalil Huznija Mubaraka. Danes je na CNN-u povedal, citiram, Mubarak je izjemno pogumen in sila za dobro. Gospod Blair je tudi posvoril pred prehitrimi volitvami. Gospod Blair je trenutno odposlanec v izraelsko-palestinskem mirovnem procesu, ki ga podpira Evropska unija. Kaj menite o izjavah Tonija Blaira? Hvala, gospod Batten, za minuto. Uh, velika nevarnost za egipt in druge severnoafriške države je seveda ta da če pride do paca njihovih vlad ne bodo nastale liberalne demokracije po zahodnem stilu ampak fundamentalistično islamsko oblast kot je na primer v iranu ne glede na to smo lahko vseeno zadovoljni zato ker imajo zatirani ljudje možnost, da podrejo vlado, ki jih je zatirala. Vse vlade, celo tiranije, konec konco dobijo moč od ljudi, katerim vladajo. Ljudje lahko zatiraš le tako dolgo, ampak vedno obstaja možnost, da se bodo uprli. Obstaja seveda usporednica z Veliko Britanijo. Vedno več vlad vseh političnih barov konsistentno izdaja našo državo in predaja pravice in pristojnosti Evropski uniji. Pod veliko listino, Magna Carta, imajo Britanci pravico do upora. Zanima me, kako daleč jih bo treba potisniti, dokler ne bodo tudi Britanci šli na ulice, tako kot Egipčani. Gospod Bron, za minuto. Hvala lepa, gospod predsedujoča. Mislim, da bi morali vsi pozdraviti padec ali skorajšnji padec zitirajočih režimov, ampak le takrat, ko bomo prav gotovi, kaj jim bo sledilo. Tunizija, kot Irak in Egipt, je bila politično opresivna. Režim celo po standardnih bližnjega vzhoda, ampak tudi po bližnjih vzhodnih standardih je bila sekularen, celo socialno-liberalen režim. Obstaja nevarnost, da bi socialno-liberalno avtokracijo nadomestila socialno-opresivna avtokracija ali celo opresivna demokracija. Tisti, ki pričakujejo civiliziran prenos moči v katerih koli in oblasti v katerih koli od teh držav, bi lahko pomislili znova. Mislim, da lahko pride do državljanske vojne in do drugih katastrof, naprimer na področju gospodarstva v teh državah. Naš dober nasvet bi lahko bil, da moramo poslati pomoč. Upam pa, da nam ne bo prišlo na misel, da moramo tja poslati svoje vojake to ni naša naloga. Ni naša naloga, da rešujemo prebivalce v teh državah in jih pripeljemo v Evropo. Hvala. Hvala, gospod David, za minuto in pol. You, Hvala lepa, gospod predsedujoča. Evropa in, če bi se rekel, Evropska eh, unija, seveda ne more stati križem rok, eh, zdaj ko se odvijajo ti procesi v Severni Afriki in na bližnjem usodo. Sveda so te manifestacije legitimne, kajti vsako ljudstvo, ki si prizadeva z demokracijo in eh, za svobodo, je lahko deležno le naše podpore, tako kot smo nedavno eh, to storili tudi z našimi prijatelji na vzhodu Evrope. Priča smo zgodovinskim dogodkom, ki vnašajo novo realnost v naš svet. Obenem pa je treba spomniti tudi na to, da je ekstremni islamizem politična reakcija in ne verska reakcija na določene težave ki so se pojavile in ki so privedle do socialne izključenosti. Ta regija si zasluži trdno demokracijo, ki spoštuje manjšine in kjer bodo vlade vlade vseh, ne pa zgolj sistemi, ki služijo nekaterim. Prav tako je treba poglobiti družbeni napredek in zagotoviti, da bo ta regija, sosedna regija, kljub svojim drugačnim verskim prepričanjem ali drugačnim drugačni etnični sestavi, lahko živi v miru in v medsebojnem spoštovanju. Pomembno je, da Evropa kot celota in ne le določeni posamezni evropski eh, voditelji ali posamezne eh, skupine to prepoznajo. Portugalski pregovor pravi, da je včasih eh, težko biti oče celi vasi, ampak vendarle radikal, radikalizmu je treba narediti konec in predvsem moramo zagotoviti spoštovanje človekovih pravic in pravic žensk. Elka Drove. Hvala, gospa visoko predstavnica, kolegice in kolegi. Ta trenutek potekajo nasilni boji med zagovorniki režima in protestniki. To se dogaja v Kajru. Mislim, da moramo poslati jasen signal tistim, ki so vključeni v te spore, zato da se izognejo prelivanju krvi. To, kar se dogaja v Egiptu, je presenetilo vse, mislim, da smo to že slišali. Ampak to je velika priložnost za nas. Priložnost je tudi za regijo. Po letih gospodarske stagnacije bi lahko sedaj imeli priložnosti za vse. Tukaj imam posebej v mislih milijone mladih, ki si želijo svobodo in priložnost, da se razvijajo. Tega vpliva ni mogoče podcenjevati. Nekateri pravijo, da je to leto 89 za arabski svet, ampak morali bomo počakati. Evropska unija bi morala prevzeti pobudo temu prehodu, bi morali pomagati in ga potisniti v pravo smer. Drugi so to že povedali, ampak več želim slišati od vas. Mislim, da moramo biti jasni. Postopek tranzicije se mora začeti sedaj. Mubarak ni več legitimen vodja, on ne more voditi tega procesa tranzicije. Potrebujemo jasno časovnico, jasen načrt reform, ki bodo vodile do prvih svobodnih preglednih volitev septembra letos. Tako bi lahko morda spremenili tudi ustavo ali volilni zakonik. Spremenili bi lahko način, kako se politika obravnava v medijih, zato da bodo vsi kandidati imeli enake možnosti vse politične stranke morajo sesti za isto mizo. Evropa tukaj lahko prav gotovo odigra konstruktivno vlogo in to mora tudi storiti. Obenem se moramo zavedati tudi, kako zapletena je situacija. Vojska igra odločilno vlogo, Zelo so jih pohvalili, ampak po drugi strani so zelo pomembni tudi z gospodarskega vidika. Če se želimo gospodarskih reform, potem moramo izvesti oziroma spodbuditi tudi gospodarske reforme. To pa ne bo enostavno. Hvala. Hvala, gospa Nejc, za minuto in pol. Hvala lepa. Gospa visoko predstavnica, gospa predsedojoča, kolegice in kolegi. Z velikim zanimanjem sem poslušala besede gospe Ashton in tudi besede drugih kolegic in kolegov. Veliko vas je povedalo, da ste bili presenečeni zaradi dogodkov v Tuniziji in v Egiptu. Presenečena sem jaz, ko slišim, da ste to povedali vi. Vedeli smo, da to niso demokratične države, to so zelo avtoritarni režimi ali bili zelo avtoritarni režimi, ki so zelo zatirali svoje prebivalce odločili smo se, da se s tem problemom ne bomo soočili, kajti po našem mnenju je bil to najboljši način za zagotavljanje stabilnosti v državah in v sredozemlju. Ampak še enkrat se je izkazalo, da podpora avtoritarnim in koruptivnim režimom zaradi stabilnosti in preprečevanja kaosa ne vodi nikamor. To se običajno konča z nestabilnostjo in kaosom. Tudi obeti za prihodnost so potem slabi. Upam, da bomo ravnali razumno, da se bomo problema lotili na modern način in da bomo poskusili podpreti postopek demokratizacije. Opozoriti vas želim predvsem na to, da moramo podpreti različne politične stranke v Tuniziji in v Egiptu. Šipkejše stranke v preteklih letih niso imele možnosti, da bi postavile svoje strukture, potrebujejo vso našo pomoč, če želimo, da bodo odigrale svojo vlogo v tako upam, svobodnim in preglednih volitvah v prihodnosti. Hvala. Pan Orden. Hvala lepa, gospod predsedujoča. Na tej stopni razprave je zelo pomembno naslednje. Že prevečkrat smo videli, da ekstremisti izkoristijo zatočišče naših evropskih držav. To izkoristijo tisti, ki so prej bili zelo slabi voditelji, naprimer. Ajatola Homenej se je vrnil v Pariz in pravkar je potekla 30. obletnica. Gospod Anuči se je vrnil v Tunizijo po dveh desetletjih v Londonu. On želi uničiti Izrael. On meni, da je vodstvo palestinske oblasti nelegitimno in podpira Hamas. Hamas je pa seveda podležnica islamske bratovščine. Takšne organizacije oblast oblikujejo tako, da se odzivajo na potrebe ljudi in konsolidirajo svojo oblast s pomočjo terorizma. Bolj moramo ukrepati proti inkubaciji terorizma v naših prestolnicah. Več moramo storiti za to, da bomo roko iztegnili legitimni civilni družbi v Egiptu in Tuniziji, naprimer. Zelo dobro moramo usmeriti svojo pomoč in zelo nadzirati finančno pomoč, ki jo zagotovimo. Hvala, gospod Bonsignore, za minuto in pol. Signor Presidente, condivido. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Strinjam se s tem, kar so dejali kolegi iz Evropske ljudske stranke. Ampak zdi se mi, da bi veljalo podariti, da to, kar se je nedavno dogajalo v sredozemlju, nekaj, kar nas je vse prav gotovo šokiralo. Kajti do pred eh, nekaj tedni nihče kaj takega sploh ni prečakoval. Visoka predstavnica je sicer zelo odločno ukrepala, zdi pa se, da je tudi njo to presenetilo in zdi se, da v tem trenutku sploh eh, ne zna ukrepati in zato sprašujem, ali je smiselno v tem trenutku, glede na to, porabljati toliko denarja za službo, ki jo vodi, ki se še ne zna odzivati. Pomembno je, da se odzivamo na evropski ravni. Jasno, da podpiramo tudi pravice vseh, da določajo, kdo jim bo vladal in to preko svobodnih demokratičnih volitev, ne da bi bili podvrženi nasilju ali ekstremizmu, ampak seveda za vse to je potrebna stabilnost in stabilnost gre z roko v roki z demokracijo. Ampak ne moremo preprosto domnevati, da je vse na mestu za zagotavljanje stabilnosti. Ne, potrebujemo demokracijo, človekove pravice in svobodo za državljane vsake države. In bolj kot dajkoli prej potrebujemo mirno sredozemlje in zato mora Evropska unija spremeniti svojo politiko in mora tudi brez nadaljnega zagotoviti ustrezno pomoč in tudi sodelovanje v smeri razvoja vseh držav v sredozemlju. Gospod Romero, gospa Romero, oprostite. Dame in gospodje, demokrati v Tuniziji so nam, mislim, da dali zelo dober nauk priča smo napetostim, nasilju v Egiptu in zato je pomembno, da Evropska unija govori v en glas, da resnično lahko preprečimo in prekinemo ta pokol, da bo prišlo do svobode, do pravega demokratičnega preobrata v Egiptu. Ampak kaj pa Tunizija? Tam eh, imamo še nekaj časa. Jutri bomo sprejeli resolucijo, v državo bomo odposlali delegacijo in eh, naša podpora podpora demokratičnim aspiracijam teh ljudi je še kako pomembna. Pomembna bo tudi v Egiptu in v vseh ostalih državah, v katerih poteka boj za več svobode. Veliko lahko storimo, tudi poleg eh, omenjenega. Gospodarski kolaps, ki bi se utegnil dogoditi zaradi težav, s katerimi se soočajo te države, bo privedel do ogromnih stroškov. In eh, naši sovražniki si želijo zelo drugačno Tunizijo od tiste, ki si jo želimo mi. In zato si vsekakor želimo preobrata v Tuniziji, treba je narediti konec kolonializmu in eh, dejansko mora priti do gospodarske neodvisnosti Tunizije. In ta gospodarska neodvisnost Tunizije nam bo, upam da, omogočila to, da bo Evropska investicijska banka preprečevala takšne napake, kakšne je počela v preteklosti. In to je pomembno, Lady Ashton, kajti to je odločitev, ki jo boste morali sprejeti tudi vi in to nujno. Hvala lepa, gospa uh, Šake minuta in pol. Hvala lepa, gospa predsedujoča, gospa visoka predstavnica. Tu in zdaj so državljani v Egiptu na trgu Tahrir žrtev napadov, namesto da bi jih ščitili. V svojem miroljubnem protestu zahtevajo spoštovanje človekovih pravic, demokracije, politične reforme, dobro vodenje in upravljanje ter socialni razvoj, družbeni razvoj. Morda se vam te zahteve zdijo znane, kajti to so dejansko cilji evropskih programov na Bližnjem vzhodu in v Egiptu. 3 milijarde evrov je le komisija porabila eh, v te namene v zadnjih 15 letih. Glede na to, da so zahteve ljudstev tako ali tako v skladu z našimi političnimi cilji, ne vem, zakaj je tako težko pripraviti in izraziti jasno evropsko stališče. Potreba po proaktivni Evropi je večja kot kdajkoli prej zdaj, ko se dviga sonce demokracije in svobode nad eh, bližnjim vzhodom, žal evropski oblaki to sonce zastirajo in zato moramo izreči popolno podporo ljudstvom. Njihove pravice in verodostojnost Evropske unije sta medsebojno tesno povezana. Še en element, ki je prisoten v odnosu med diktatorji in eh, ljudmi, je uloga informacijske tehnologije tunizijska vlada je cenzurirala, eh, nadzirala, eh, filtrirala informacije in evropska podjetja kot Vodafone, eh, France Telecom so bile zelo prisotne tudi v Egiptu in so prav tako sodelovale pri tem, da so se prekinjale povezave in zato bi zahtevala preiskavo v vlogo evropskih podjetij pri kršitvah človekovih pravic, saj so omejevala dostop do informacij, svobodo medijev in ustvarjale okolje, v katerem so lahko kršite človekovih pravic potekale nedokumentirano. Hvala lepa, gospod Poremba, ena minuta. Hvala, gospa predsedujoča, gospa visoka predstavnica. Evropska unija v odnosih do Tunizije in Egipta je naredila številne napake v preteklosti. Pri Tuniziji smo bili leta 2009 tiho, ko je Benali zmagal na predsedniških volitvah in to so bile volitve, kjer je bil deležen 900 odstotne podpore in to niso bile nesvobodne, nedemokratične volitve. Podobno kot v Tuniziji eh, se je tudi drugot spremenil kazenski zakonik, ki je tudi prepovedal delovanje civilne družbe in tako naprej. Glede na to neaktivnost v kontekstu Evropske unije in njenega delovanja in postopanja na severni, v Severni Afriki, mislim, da moramo zdaj nekaj storiti in moramo biti odločni pri stabilizaciji regije. Sveda bo to zelo težko doseči in le naša aktivna, odločna vloga, trdno stališče do tega, kar se dogaja v Severni Afriki, lahko privede dejansko ponovno do vladavine prava, do spoštovanja človekovih eh, pravic in svobode medijev v teh državah. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Preda, minuta in pol, prosim. Hvala lepa, gospod predsedujoča gospa visoka predstavnica, spoštovane kolegice in kolegi. Pred letom dni smo tu razpravljali o odnosih Evropske unije s Tunizijo. Takrat sem dejal, da, je, da so socialne razmere v Tuniziji vsekakor napredovali in da je to treba zdaj pospremiti tudi s političnim napredkom. In zdaj vidimo politični napredek in sicer uh, v tem, da so se ljudje uprli in izrazili svojo zahtevo po svobodi tudi v Egiptu se stvari odvijajo, ne vemo, kako se bodo odvile in eh, vsekakor bodo ljudje izrazili zahtevo po svobodi. Nekateri izmed nas, kot smo danes slišali, se bojimo, da ta veter svobode ne bo vdahnil laičnosti, zmernosti in stabilnosti v te države. In zato se moramo zavedati dejstva, da vsekakor obstaja možnost, da v prihodnih tednih in mesecih v tej regiji ne bo nujno prišlo do tega, da bodo oblast prevzeli politični režimi, ki bodo stabilni, eh, ki bodo spoštovali svobodo eh, ali ki bodo zmerni. Popolnoma možno je in mislim, da moramo biti na to pripravljeni, pripravljeni moramo biti na to eh, možnost, da se to ne bo zgodilo. In zato bi visoko predstavnico pozval k temu, da morda strategijo Evropske unije usmeri po poti, ki smo jo imeli eh, že v letu 2005, ko je šlo za barcelonski vrh. Hvala lepa, gospod Arif, minuta in pol. Gospa predsedujoča, spoštovani kolegi, do sedaj sem vedno menil, da je ljudstvo korak pred svojo politično elito. Danes sem v to prepričan in zato mi dovolite, da najprej pozdravim odločnost in pogum tunizijskega in egiptovskega ljudstva, vrednote, katerih glasniki smo v svetu, človekove pravice, demokracija, niso vrednote, ki so eh, zgolj vrednote Zahoda, kot pravijo nekateri, ampak so to dejansko univerzalne vrednote, univerzalne pravice, ki eh, jih imajo vsi. In zato si Evropska unija mora zdaj prizadevati za to, da bo pravilno analizirala eh, razmere. Ljudje pričakujejo od nas, da se bomo odzvali na njihovo eh, izraženo željo njihov pogum. Tukaj ne gre za eh, kakršnokoli prošnjo eh, za uboga ime, ne. Gre za to, da nihče več ni pripravljen sprejeti statusa quo in zato moramo eh, prispevati k temu, da bo v tej regiji nastopila demokracija, ki bo služila ljudstvom, državam, pa tudi nam in mislim, da ste, gospa Ešton, to tudi izredno dejali. Zaključujem s tem, da povem, da svet predvsem spi zaradi preveč neprevidnosti. Morda so ti ljudje bili neprevidni, ker niso prezahtevali svobode, upam pa, da so zbudili tudi nas. Hvala lepa, grof Lambsdorff, minuta in pol. Hvala lepa, gospa predsedujoča, gospa Ashton. Pozval bi vas k temu, da ste nekoliko bolj pogumni. Pojdite v Kajro pred svetom zranih ministrov, pogovorite se s predstavniki vlade, s predstavniki opozicije, potem pa pridite nazaj v Bruselj in kolegom povejte, kaj ste tam slišali. Bodite vi tisti, ki boste eh, določili agendo in iz 27 različnih mnen nekaj naredite. Če boste šli v Tunis, potem eh, nam to povejte, da bomo tudi mi to vedeli, da ne bomo slišali, da so samo američani tam. Ste evropska zunanja ministrica in bodite to po eni strani. Po drugi strani, kot Evropska donajna ministrica, prav tako ni potrebno, da se spuščate v vsako past, ki vam jo nastavljajo. Danes to tukaj primerjajo z letom 1989 in strinjam se. Trg Tahrir v Kajru 2011 je enak Aleksandr Placu 1989 v Berlinu. Prihaja do revolucije, ampak spomnimo se na revolucijo leta 1989. Dilema je bila ista, želeli smo svobodo, stabilnost in demokracijo. In ta proces, prehod iz stabilne diktature v demokracijo, je le redko miroljuben, urejen in stabilen. Zato ima tudi diplomacija svoje mesto, organizacija ima svoje mesto in previdnost ima svoje mesto. Pa vendar moramo biti navdušeni nad to revolucijo, to je revolucija proti diktaturi za svobodo in pripričan sem, da Evropa seveda ne more diktirati poti, po kateri ne eh, hodijo te države, Eh, dejstvo pa je, da z gospodom Mubarakom ne bo takšne nove demokratične eh, države in z nasiljem danes na trgu Tehrir mislim, da je zadnji kanček legitimnosti tega voditelja odšel. Hvala lepa, gospod Karim. Ta trenutek smo dolgo časa prečakovali. Tako stari kot tisti, ki poznajo le Mubaraka, so ga dolgo časa prečakovali v Egiptu. Naš odziv pa je, da Egipta ne smemo dalje destabilizirati. Egiptovsko ljudstvo si zasluži vlado, ki si jo bo samo izbralo. Ja, to je res, vendar to ni dovolj. In tu v tem zboru danes slišam, slišim pozive k previdnosti pred islamskim tsunamijem, ki nas bo vse uničil. Ampak, ko to govorite, argumentirate le v prid avtoritarnemu režimu, ki se skriva za zelo tanko plastjo demokracije. In nikakršne vrednosti ne dajete tistim ljudem, ki so s krvjo in celo življenjem plačali za to, kar se dogaja v Tuniziji in v Egiptu. Plačali so ceno življenja za ta boj za svobodo svojih sodržavljanov. Tisti na ulicah, kljub temu, da so zelo številni, so dejansko manjšina, ki predstavljajo še večjo tiho večino. Gospa visoka predstavnica, to ni čas za umirjenost. Ne, bodite jasni in vaše sporočilo mora biti jasno. Mubarak mora oditi. Gospod Busutil, minuta in pol. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Ja, Evropa bi lahko bila storila mnogo več, da bi arabskemu svetu pokazala, kakšna pot vodi v demokracijo. Vendar le pa se bo iz drame, ki smo jo priča, izcimilo nekaj pozitivnega. Namreč ljudstvo samo je tisto, ki je ukrepalo in ljudstvo samo je tisto, ki si bo izboljšalo življenjske razmere. Konec koncev, zgodovina je polna takšnih primerov, primerov, ko je Zahod posegal, na koncu pa je bila škoda večja kot eh, mora biti na korist. Zato je pomembno, da pozabimo na to, da bi morali mi poseči vmes in da smo mi tisti, ki moramo stvari izboljšati. Ne, vprašajmo se, kaj lahko zdaj storimo v luči dogodkov, ki so se odvili. Po mojem mnenju moramo storiti dvoje. Kot prvo, mislim, da moramo širokogrudno pomagati in eh, predvsem moramo spodbujati demokracijo v teh državah. Še posebej to velja za izgradnjo demokratičnih institucij, da bodo te lahko vzcvetele. In vzcvetele na način, da ekstremisti in novi diktatori ne bodo našli podpore. Prav tako se moramo vprašati, kje je bila naša zabloda v preteklosti. Je bila morda naša sredozemska politika nič drugega kot prazne besede, brez dejanj kje je tu unija za sredozemlje. Prašati se moramo, ali bo Evropa se zgolj odzivala ali pa namerava tudi ukrepati. Hvala lepa, gospod Kročeta. Evropa mora storiti nekaj za to, da pozitivno podpre ljudi v Tuniziji in pa prehodno vlado. V zadnjih letih smo sredozemlje preveč zapostavljali. Eh, mladi, revni v Magrebu, v Egiptu se upirajo, upirajo se zaradi nepoštene porazdelitve bogastav in zaradi zapostavljanja njihovih eh, temeljnih pravic in soboščen. Želijo boljše gospodarstvo, večjo participacijo, eh, želijo več dela in gledajo v smeri stare Evrope, ki sedi križem rok in ki ne dojema družbenih sprememb v tem delu sveta in eh, ne podpira ljudi, ki si želijo napredka in miru. Evropa zahteva več spoštovanja človekovih pravic in demokracije. Ampak interveniramo zgolj po ekonomski plati. To seveda potrebujemo, ja, ampak Evropa mora storiti tudi vse za to, da bo sredozemlje postalo območje miru. Migracijske pritiske namreč lahko zmanjšamo le s tem, da zmanjšamo tudi agresivno držo držav, kot je Libija. To od nas zahteva konec koncev tudi zgodovina. Hvala lepa, gospod Žobro, ena minuta. Gospa predsedojoča, ne moremo primerjati tunizijskih notranjih razmer z razmerami v Egiptu. Masovni protesti so izšli iz podobnih razmer, ampak posledice za mednarodne razmere so popolnoma drugačne. Spremembe v Tuniziji, ki so išle iz izčrpanja, izčrpanosti javnosti eh, z Ben Alijem, bodo privede do boljše prihodnosti za to državo. Ampak v Egiptu so stvari drugačne. Hosni Mubarak je poleg feudalizacije države eh, zagotavljal tudi uh, stabilnost. Danes pa zaradi pomankanja demokratične opozicije, ki ni imela pogojev za razcvet, lahko Egipt zapade v politični ekstremizem, predvsem v navezavi z muslimansko uh, eh, bratovščino. In zato se moramo zamisliti nad posledicami tovrstnega scenarija. Morda zavezništvo s Hamasom, eh, potem pregon kristijanov, zaostrovanje razmer z eh, Izraelom. Vprašati se moramo, ali je to tisto, kar je boljše od eh, Mubaraka. Seveda moramo poleg tega, da protestiramo proti temu, kar se je dogajalo pod Mubarakovim Eh, režimom, razmislimo tudi o tem, kaj je dejansko boljši scenarij. Hvala, gospod Milan Mon, minuta in pol. Hvala lepa, gospod predsedujoča. Razmere in eh, dogodke, ki se odvijajo v Tuniziji in v Egiptu, so vsekakor zelo pomembni. Ta proces sprememb se lahko razširi tudi na druge države v sredozemlju. To je zelo pomembna regija za Evropsko unijo. To so konec koncev naši sosedje in to so nam prijateljske države. Številne tesne vezi vas eh, povezujejo. In v zadnjih letih eh, Evropska unija oblasti v teh državah ni bila sposobna prepričati v potrebne reforme. V prejšnjem mandatu sem ustrajal večkrat na tem, da stabilnosti ne bomo mogli ohraniti v tej regiji, kajti te države potrebujejo uh, poglobljene družbene, gospodarske, politične reforme, ki morajo uskliti od spodaj na vzgor. Prejšnji teden je svet končno sprejel stališče v zvezi s temi razmerami. In po mojem mnenju razmere v Tuniziji zdaj gredo v pravo smer. Žal pa obstaja vtis, da v tednih pred sedanjo krizo Evropska unija sploh ni vedela, kaj se dogaja. Slišali smo besede predsednika Obame, slišali smo stališče ameriške znanje ministrice Clintonove, prišlo je tudi do stikov med Tunizici in ameriško vojsko. Mi pa nikako nismo primerljivi z vedika našega ukrepanja. Lizbonska pogodba, rezultati Lizbonske pogodbe bi morali biti mnogo bolj delnostežni in morali bi nam omogočati odločnejše ukrepanje. Sam bom čez nekaj tednov odpotoval v, v Tunis, ampak eh, naša reakcija mora biti močnejša. Želimo biti močan svetovni akter in potem bodimo relevantni vsaj v regiji, ki nam je tako blizu. Hvala lepa, gospa Dancila, ena minuta. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Evropska unija poblizu spremlja razmere v Tuniziji in tudi podpira prizadevanja tunizijskega ljudstva za miroljubni prehod v demokracijo. Prvi ukrep prehodne vlade mislim, da gre v pravo smer. In zato pozivamo oblasti, da naj vsi ukrepi, vse zaveze, ki so jih sprejeli, dejansko tudi izvedejo, da bodo temeljne pravice in svoboščine dejansko spoštovane in da bo dejansko prišlo do reform tako na gospodarskem kot socialnem področju. Reforme so namreč najboljši način za zagotavljanje stabilnosti in demokracije v tej državi v prihodnosti. Evropa si želi stabilnega partnerstva s Tunizijo v okviru Euromeda in storiti moramo vse, da podpremo tranzicijski proces v tej državi. Demokratične institucije, močne demokratične institucije bomo potrebovali v tej državi in reforme moramo podpreti tudi z ustreznimi finančnimi sredstvi. Tunizija mora biti država blaginje, demokratična država, s katero bomo lahko dobro sodelovali na temelju skupnih vrednot. Hvala lepa, gospod Galer. Hvala, gospod visoka predstavnica. To, kar nam je storiti, je bilo večkrat že rečeno, glede tega vlada široko soglasje. Naša resolucija glede Tunizije je jasna, kar zadeva Egipt, potrebujemo določene amadmaje. Mislim, da pa moramo biti tudi samo kritični. Eh, naša izvršna oblast tu v Bruslu in v državah članicah je predolgo podpirala status quo. Če bi resno imali kršitve človekovih pravic, demokracije, potem bi jasno lahko tudi eh, izpostavili te deficite pri Tuniziji in Egiptu. Ukrepi proti fundamentalistom in ekstremistom so ukrepi, ki so bili namenjeni ne le proti tem skupinam, ampak tudi proti vsakršni drugi konstruktivni kritiki teh režimov. Ampak ni prepozno zahteve po demokraciji in človekovih pravicah niso umešavanje v notranje zadeve, prav tako to ni prispevek k destabilizaciji. Nikakršna diktatura, nikakršen avtoritarn režim ni sam po sebi stabilen. Z našo politiko do sedaj smo si pridobili samo čas, ne pa stabilnosti. Tunizija in eh, Egipt sta samo primera za druge, nekaterih je strah omenjati druge. Saudska Arabija je po mojem mnenju tudi kandidatka za takšne eh, razmere. In to so politične prioritete vas, visoka predstavnica. Kajti 27 držav članic ima enake interese. Ne čakajte do zadnjega trenutka, ko bo zadnji diplomatski pomislek odpravljen. To, kar je dejal senator John Kerry včeraj eh, in Barack Obama, v zvezi z Egiptom in Tunis, Tunizijo bi moralo priti tudi iz vaših eh, ust. Emancipirajte Evropsko unijo, da bo Evropska unija v lastni soseščini lahko oblikovala prihodnost. Morda boste že prihodni teden odšli v Tunizijo in v Egipt in teden zatem eh, boste lahko že poročali v Strasburu. Hvala lepa, gospod Howitt, minuta in pol. Much, uh, Hvala lepa, gospa predsedujoča. Tudi sam sem zaskrbljen zaradi razmer v Egiptu sploh glede na pojav današnjega nasilja. In uh, tudi, kar se tiče aretacije šestih novinarjev Al Jazeera, bi morala Evropa nekaj povedati. Enako velja za odločitve, ki so jih sprejeli nekatere evropske države napram Egiptu, tudi moja vlada. Gospod Sarkozy je leta 2007 eh, rekel Mubaraku, želim povedati, kako cenim njegove izkušnje, njegovo, eh, njegovo delo in tako naprej. In eh, danes pa želi njegov odstop. In uh, William Hayes je tudi povedal, kako uh, ga veseli stabilnost v Egiptu in tako naprej. Sedaj pa si oba državnika želita sprememb in pa prehod. Strinjam se z uh, Catherine Ashton. Evropa je dobra, ko gre za prehodna obdobja, ko gre za opazovanje volitev, ko gre za znanost in pa razvoj. Uh, ne glede naše napake v preteklosti, moramo vedeti, da je to sicer kriza v regiji, ampak da je to tudi priložnost za Evropsko unijo, da izgradi svoje vire, da, spoš, da spodbuja demokracijo in pa človekove pravice. In to ni nekaj, kar usiljujemo iz Evrope, to je nekaj, kar zahteva ljudstvo na ulicah Egipta in uh, mi jih moramo uslušiti. Gospod Sonike, naslednji. Hvala, gospa. Predsedujoča, vsaka resolucija nosi v sebi tudi nevarnost, kajti zahteve po svobodi, demokraciji in kruhu so zahteve, ki jih eh, pogosto lahko zlorabijo. Nimamo nobene garancije za to, da bodo dogodki v Tuniziji, Egiptu in v drugih državah v regiji, mm, da ne bodo postale zgolj izgovor za to, da bodo islamski ekstremisti prevzeli oblast, tako kot se je to zgodilo naprimer v Iranu. Evropske institucije so zdaj na preizkušnji. Evropska unija ima zdaj priložnost, da končno odigra vlogo, kateri je namenjena. Od Gločno se je potrebno izreči uprit tistim političnim silam, ki podpirajo pluralizem. Prav tako moramo spremeniti način vodi naše sosedske politike do sedaj, ki se je izkoriščala za podporo skorumpiranih vladarjev in njihovih, njihovih eh, vlad. Sredstva za širitev območja pravice, svobode in blaginje morajo priti do državljanov teh držav. Prav tako moramo sodelovati bolj z civilno družbo, z akademskim svetom, z eh, kulturnim svetom. Prav tako moramo podpirati projekte namenjene mladim in pa organizacijam žensk. Gospa visoka predstavnica, dosedanja politika Evropske unije v tej regiji sveta je privedla do fjaska in zdaj moramo prevzeti tveganje, da podpremo Egipt brez Mubaraka na poti v pluralistično laično republiko Egipt, ki bo spoštovala svoje manjšine. Mubarak mora oditi in eh, prišel je čas, ko je njegov čas minil. Njegov čas je bil in ga je žal napak potratil. Hvala lepa, gospoda Vlasto, minuta in pol. Sama sem dvignila modro kartico za gospoda Hawita, pa so me mm, vaši asistenti ignorirali. Opravičujem se. Gospod Hawita, ali boste sprejeli vprašanje gospe Sinclair? Da. Gospod Howitt. Govorili ste o tem, kaj so povedali Sarkozi in pa gospod Bord. Ne vem, ali ste bili prej v dvorani, ko je eden iz kolegov omenil izjave gospoda Blera o gospodu Mubaraku. Ali se strinjate ali se ne strinjate s gospodom Blerom? Gospod Howitt. I reiterate what I said in my speech. Še enkrat bom ponovil to, kar sem že povedal. Veliko je bremen iz preteklosti, o katerih bi morali vsi skupaj razmisliti in morali bi se naučiti lekcije iz tega ampak to nas ne sme ustaviti kot Evropske unije pri tem, da smo angažirani v Egiptu in pa v arabskem svetu, pri tem, ko podpiramo uh, demokracijo in pa človekove pravice. In uh, prosim tudi ostale kolege v Evropski uniji, da se strinjajo z menoj pri tem stališču. Hvala lepa, gospa Vlasta, za minuto in pol. Veliko je že bilo povedanega. Bi pa se pridružila podpori, ki je že bila izražena tunizijskemu in egiptovskemu ljudstvu predstavljajo namreč simbol upanja za vse zagovornike svobode. Prav tako namenjam misel žrtvam. Naj tudi povem na tem mestu, da Evropska unija, ki se je izkazala s svojim neukrepanjem, mora biti na strani egiptovskega in tunizijskega ljudstva in jim mora pomagati pri tem, da odpro svoje države reformam, eh, reformam in demokraciji. Evropska unija se je odločila, da bo podprla tunizijske oblasti z, v pripravah na mirno tranzicijo, v pripravah na prihodnje volitve, ki bodo omogočile eh, svobodo in eh, blaginjo, razvoj ter socialni mir, gospodarsko politiko, ki bo mladim omogočila tudi zaposlitev. V zaključek naj povem, da Unija za sredozemlje predstavlja ogromen izziv. Namreč eh, ta jasminova revolucija je sprožila nov proces v vseh državah Magreba, Bližnjega vzhoda in Srednjega vzhoda. Zato moramo iztegniti roko v smeri teh držav in Evropa mora najti ravnovesje med neomešavanjem v notranje zadeve, mm, podporo zahtevam ljudstva in pa stabilnostjo. Gospod Svensa, za minuto in pol. Hvala lepa. V tej dvorani pogosto govorimo o spoštovanju demokracije in človekovih pravic ter temeljih svoboščin. Ampak resnica je naslednja in a, mislim, da lahko to danes zvečer odkrito povemo, da je pogosto naša prednostna naloga nekaj drugega in sicer politična stabilnost in pa dober posel. Sedaj pa smo kar naenkrat priča temu, da celo da se upirajo tudi ljudje v arabskem svetu, ki so zatirani. Seveda to predstavlja tudi določena tveganja. Eh, dobro, nekateri so tukaj govorili o islamski bratovščini. Ampak vemo, da dolgoročno gledano je potrebno, da vsi posamezniki dobijo demokratičen režim, kjer se bodo spoštovale človekove pravice. V Evropski uniji ne smemo preprosto ostati ob strani, moramo prevzeti pobude, moramo poseči v dogajanje, biti moramo del izgradnje demokracije v arabskem svetu. Presenetljivo je, da so mladi ljudje sprožili ta upor. Morda je, se je to zgodilo zaradi vseh možnosti komunikacije in pa medijev, ki danes obstajajo, vendar pa jih sedaj ne smemo obremenjevati s preveč ideologije, religije. Ne glede na to, zakaj se zauzamejo, zauzamejo, zauzemajo ljudje, so končno svoboda in pa demokracija tisti, ki morajo prevladati in to mora biti sporočilo, ki mora priti od nas. Gospa Zaporska. Gospa predsedujoča, gospa visoka predstavnica, zahvaljujoč tako imenovanemu mehanizmu spremljanja smo videli uh, degradacijo, ko gre za svobodo govora medijev in pa demokracije v državah, o katerih govorimo. In uh, volitve so to samo še podkropile. Demokracije ne ostanejo iz uh, danes na jutri. In res je, da Evropska unija ni ukrepala, čeprav so bili signali za to, kar se sedaj dogaja, že prej jasni. Sprašujem se, zakaj smo v francoskem predsedstvu vzpostavili unijo za, sredozem, za sredozemlje. Ali nismo s tem imeli dovolj inštrumentov za to, da bi lahko poskrbeli za stabilnost in pa demokracijo v tej regiji. Eh, naše države so v preteklosti podpirale te države, režime v teh državah. Sedaj pa govorijo iste vlade o tem, kako naj sedaj pomagajo tem državam pri prehodu na demokratične režime. Ali ni to nekoliko svetohlinsko? Sedaj moramo paziti vsem na to, da vse skupaj ne bodo prevzeli islamski radikalci kajti veliko je še držav, ki jih bo šlo po enaki poti. Hvala lepa, sedaj pa gospod Štraser za minuto in pol. Hvala lepa, gospa predsedujoča, visoka predstavnica. Razprava. Razpravo sem zanimanjem spremljal in predvsem ima en skupni imeno, imenovalec. In sicer gre za pozive vam, visoka predstavnica, da spregovorite bolj glasno, da naredite korak naprej, da bodite bolj pogumni in glasni. Jasno pokažite svoje barve za tiste, ki se v civilni družbi zazemajo za svobodo mnenja, za demokracijo in za svobodo tiska. Tunizija, Egipt in pa druge države so pred uh, pomembnimi spremembami in pri tem potrebujejo našo podporo. Eh, vi pa pravite, da ne potrebujemo spremembo strategije. Ravno nasprotno, strategija za sredozemlje, strategija za bližnji vzhod. O vsem tem moramo znova premisliti. Predvsem pa moramo nadzorovati eh, priprave na volitve in pa uh, um, volitve, ki bodo verjetno na vrsti v teh državah. Zavz, morali bi se zauzeti za izpust političnih zapornikov, za um, demokratične volitve, za spoštovanje opozicije. Te procese je potrebno eh, podpirati in parlament si tukaj želi uh, bolj glasnega nastopa od vas. Gospod Skur je naslednji. Spoštovana predsedujoča, gospa Ashton, moramo se naučiti iz te krize. Moramo vedeti, ali Evropska unija resnično želi odigrati svojo vlogo pri zunanji politiki. Ko gre za cilje, za strategije, eh, potrebno je jasno določiti naša zavežništva. Ne moremo preprosto hoditi po svetu, kritizirati vse in eh, se sami postavljati na pedestal. Samo pred nekaj leti smo se obnašali, kot da nismo vedeli, da ni demokracije v Tuniziji, da je tam diktatorski režim. Govorili smo o človekovih pravicah, o demokraciji. Um, moramo pa sedaj poskrbeti tudi o zato, da se te resnično začnejo izvajati. Spomnimo se, kako je bilo, ko so se v Iranu znebili šaha. takrat je prihajalo do hudih človekovi, eh, kršitev človekovih pravic. Moramo preprečiti, da bi se uveljavil fundamentalizem in moramo odigrati tudi pomembno vlogo pri palestinsko-izraelskem konfliktu. Sedaj pa postopek Catch the Eye. Veliko govornikov se vas je javilo v besedi, ne morem vas vseh sprejeti. Eh, tiste, ki vas bom poklicala, pa vas pozivam, da se strogo držite časa za govor eno minuto skušala bom sprejeti kar največ eh, govornikov, vas pa spominjam na to, da je zelo pomembno slišati tudi odgovor. Um, gospe Eštanove, gospod um, Mikulašek je prvi. Pani visoka predstaviteljka, kolegine, kolegovija, sme svetkami. Hvala lepa, visoka predstavnica, spoštovani kolegi. Sedaj prihaja v Egiptu do velikih napetosti. Uh, Eh, tudi v Tuniziji in pravzaprav bi to lahko bili pričakovali. Problemi, probleme na socialnem in gospodarskem pro, um, področju so njihove vlade predolgo ignorirale. Sedaj obstaja tudi potreba potem, da se podpre demokratične sile v teh državah, tudi od zunaj. Evropska unija mora izkoristiti vse svoje inštrumente za to, da zagotovi spoštovanje človekovih in verskih pravic. Nočemo, da bi militantni fundamentalisti prevzeli to državo. Potrebno je podpreti civilno družbo in opozicijo. Ter tudi demokratične volitve. Gospod Pasko je naslednji. Že samo dejstvo, da govorimo o Tuniziji, ko v Egiptu vre, kaže na to, eh, kako zelo zaostajamo za realnostjo, tudi če smo spremenili naslov naše razprave. Naše izjave so bile medle, pozivali smo k dialogu, eh, tam pa se dogaja revolucija. Tukaj res nismo praktični. Celo pričakovanja, da bodo revolucije privedle do družb, ki bodo temeljile na naših vrednotah, eh, to pomeni, da ignoriramo razlike, kulturne in pa verske razlike, ki med nami obstajajo. Najprej moramo poskrbeti za to, da bomo imeli koordiniran izziv v Evropi, ne pa da tekmujemo na to, kdo bo se prej oglasil. Eh, gospa Eštonova, vas bi moral podpreti svet v vse svoji celoti. Potem moramo razmisliti tudi o tem, kakšni režimi bodo izšli iz teh eh, revolucij. Gospod Vajgle, naslednji. Spoštovani, na koncu te revolucije, ki poteka na ulicah Kajra, bo ljudstvo izbralo politični sistem in voditelje. Verjetno se bo našel tudi kdo, ki bo priznal eh, Mubaraku njegovo pozitivno vlogo ki jo je odigral v sistemu Eh, ohranjanja neke relativne stabilnosti na bližnjem vzhodu ampak to me v tem trenutku manj zanima. dogodki v tuniziji in egiptu razkrivajo marginalno vlogo ki jo evropska unija igra v mediteranu in na vsem področju naše sosednje politike. potrebujemo reformo sosedske politike potrebujemo strategijo ki bo dinamizirala reševanje odprtih problemov od belorusije osetije abhazije zgornjega karabaha transdnestrije cipra palestine zahodne sahare. Eh, potrebujemo strategijo da držav bivše sovjetske zveze v srednji aziji in zakavkaziju tudi njih bo zajel veter demokratizacije ni treba biti profet za to da to predvidimo. veliko dela je tukaj za vas gospa ashtonova bodite ambiciozni pa vas bomo podprli. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Gospa Ešton, potem, ko smo se motili in podpirali diktature na južnem sredozemlju, češ, da je to naša poteza proti eh, muslimanskemu eh, integratizmu, smo danes eh, priča tej zgodovinski napaki, ki smo jo storili Evropo. Moramo torej voditi v smeri politike ki bo drugačna do diktatorskih režimov in Mubarak mora oditi takoj. Podpreti moramo demokracije in procese demokratizacije, tako kot si to želijo ljudstva v teh državah. Poslušajmo, bodimo, bodimo skromni in ne zahtevajmo zgolj eh, lajčnosti v teh državah, kajti ta tam že vlada. Prav tako moramo finančno pomoč predvsem zagotoviti demokratom. In eh, predsedojoča prekinja samo eno minuto. Predsedojoča prekinja, gospa Matijas. Obrigada, senhor presidente. Eu penso que estes dois países. Hvala lepa obe državi, kakor tudi razmere v drugih državah v regiji, kažejo na to, da, evropski, eh, da se evropejci bolj brigamo za posel in pa za eh, stabilnost, kakor pa za ljudstvo. Skrbi me to, kar se dogaja v Egiptu, današnje nasilje. Biti moramo solidarni, solidarni z milijoni državljanov in državljank v Egiptu, ki se nahajajo v Kajru in tudi s, tistim, s tistimi, ki so revni, ki ne želijo več biti revni, ki ne želijo več eh, živeti v lakoti, ampak želijo demokracijo. Mubarak mora stran, režim je potrebno odpraviti. Zato je potrebno najti pot brez nasilja in, kako sem že povedala, mi moramo biti na strani prebivalstva. Um, na Portugal, ko se je zgodila revolucija na portugalskem, smo mi ustrajali pri svojem in smo dosegli, da se je tam spostavila demokracija. Hvala lepa. Lady Ashton, eh, Evropska služba za zunanje delovanje ima veliko eh, strokovnjakov, diplomatov in ti strokovnjaki bi morali znati strokovno oceniti situacijo v, na primer, Egiptu in morali bi vam podati priporočila o tem, kakšne korake je potrebno podozeti za to, da se pomaga ljudem pri tem, da se znebijo nezaželenih eh, voditeljev mi sedaj tiščimo glavo v pesek in uh, zato dvomim v to, ali je služba za zunanje delovanje tako sposobna, kot bi se mi želeli. Eh, gospa visoka predstavnica Evropske unije, če, se, če bomo oklevali, če se ne bomo odzvali na situacijo v Egiptu in pa v Tuniziji, potem bodo se naši davkoplačevalci vprašali, zakaj pa plačujemo te drage strokovnjake v službi za zunanje delovanje Evropske unije, če oni niso sposobni vam dati strokovnega nasveta. Gospod Molcer je naslednji. Hvala, gospa predsedujoča, Lady Ashton. Optimisti menijo, da revolucija v Tunizije in pa v Egiptu predstavlja začetek eh, neke arabske spomladi, eh, da gre za dogodke, kakršne smo doživljali v Evropi leta 1989. Evropejci smo vedno na strani svobode in demokracije in eh, ta arabska spomlad bi nas veselila. Ampak ne smemo pozabiti na to, da tudi da smo v Evropi paktirali z nekaterimi najbolj umazanimi režimi v tej regiji. Dobro, Facebook in pa Twitter sta moderna medija za spodbujanje revolucij, ampak eh, to niso demokratične in pa pravne strukture, ki so potrebne za to, da se diktaturo spremeni v demokratični režim to, kar bi morali narediti evropejci, je, da zauzamemo jasno stališče in da pomagamo pri izgradnji demokratičnih struktur, da poskrbimo tudi za uh, tržno gospodarstvo in pa za spoštovanje človekovih prvic, ki, kar je vse skupaj nujno za demokracije. Hvala lepa. Uh, sedaj pa dajem besedo visoko predstavnici Katrin Ešton, da zaključi razpravo. Hvala lepa, gospod predsedujoča. Naj povem nekaj zelo jasno. Ne sprejemam tega, da Evropa zamuja. Prvi smo podali izjavo tako v zvezi s Tunizijo kot tudi z Egiptom. 10. januarja smo že začeli govoriti o Tuniziji. Prejšnji teden sem podala izjave o Egiptu. Bili smo pred vsemi drugimi. Ne gre za tekmovanje, ne gre za dirko. Ampak te kritike vseeno ne sprejemam nismo ukrepali počasi. Vsako uro smo v stiku s tistimi, ki so aktivni v Egipti, Egiptu in Tuniziji. Delegacije so imele zelo težko delo v preteklih tednih. V stiku smo pa tudi z vlado in storitvami oziroma službami, se pravičujem. Reševali smo tudi druga vprašanja. Mislim, da nismo bili pretihi, ne sprejemam dejstva, da nismo storili dovolj. Sprejemam pa dejstvo, da lahko storimo še več. To pa vam pravim zato, ker vas sprašujem, ali ste mi dali na voljo vsa orodja z Lizbonsko pogodbo. Verjetno ne. Ste mi dali vsa sredstva, ki jih potrebujem? Verjetno ne. Vseeno pa bomo storili vse, kar lahko v tem okviru, v katerem imamo službe za zonanje delovanje in v okviru moje vloge. Nisem nekdo, ki lahko kar poda svoja mnenja sama, govorim v imenu Evropske unije, zato poslušam vas in poslušam države članice in poslušam komisijo. To je vloga, ki ste mi jo pripisali v okviru Lizbonske pogodbe in to bom tudi storila. Kaj ti, ko govorim z zunanjim ministrom Tunizije, nekateri prej niste bili tukaj, ampak on je bil danes v svoji pisarni, to je bil njegov prvi obisk zunaj Tunizije in bil v Evropski uniji. Povabila sem ga in on ve, kako pomembni smo mi. Ne samo danes, naslednji teden, ampak tudi naslednji mesec in naslednje leto. Ko govorim z njim, govorim v imenu Evrope. On ve, da tisto, kar rečem jaz, bodo podprle vse države članice in upajmo, bo to podprl tudi Evropski parlament in komisija. To nekaj pomeni, to tem ljudem nekaj pomeni. Pomembno je, da ko mi spregovorimo, pošiljamo eno sporočilo. Ni pa nujno, da govorimo z enim glasom, kakor ste pozvali nekateri. Važno je, da pošiljamo isto sporočilo. Kanclerka, premije v Veliki Britaniji, premije v katerikoli drugi državi članici, vsi morajo poslati isto sporočilo. Zato se bodo v ponedeljek sestali zunani ministri oziroma so se in tisti, ki Sklepi, ki so jih oni potegnili in njihova sporočila in njihova komunikacije za soseščino in onkraj so zelo pomembni za ljudi na terenu. Ne smemo izgubiti tega dejstva izpred oči. Vse to moramo upoštevati pri svojih dejanjih. Res je, strinjam se z vami, moramo biti bolj aktivni na terenu, več moramo storiti. Absolutno se strinjam tudi, da moramo ponovno preučiti sosedsko politiko. To govorim že dlje časa. Zagotoviti moramo, da bomo imeli bolj raznolik pristop zato, da sodelujemo z vsako državo posebej in ugotovimo, kaj želimo doseči v zvezi s to državo. Res je, civilna družba, posvečati se moramo človekovim pravicam in demokraciji in res je, da ukvarjati se moramo tudi z skupnimi zunanje političnimi vprašanjami. Strinjam se in to poskušam tudi doseči. Če boste preučili moje delo v preteklih dveh ali treh mesecih, boste videli, da je bila skupna tema mojih besed ta, da moramo biti bolj aktivni na področju sosedske politike. To mora biti prva prednostna naloga po vzpostavitvi službe za zunanje delovanje. Biti moramo boljši, pametnejši in bolj navezani njihovim potrebam. Poslanke in poslanci, ne morem prevzeti odgovornosti za to, kar se je zgodilo pred mojim časom, ampak lahko prevzamem odgovornost za to, da preoblikujem tisto, kar sem podedovala v strategijo, na katero boste v prihodnosti vi tako ponosni, kot bom tudi sama. Začne pa se to tukaj, s tem, kolikor lahko prevzamemo odgovornost in si zagotovimo delovanje v prihodnosti. Ne podcenjujem pa tega, kako težavne so razmere in kako hitro se spreminjajo. Strenjam se s tistimi, ki so podarili tudi to, da demokracija ni trenutek v času, ampak da je to proces. Demokracijo gradimo. Spodbujamo tiste organizacije, ki lahko sodelujejo z ljudmi, ki razumejo, da imajo ljudje demokratične pravice, pomagati jim poskušajo, preoblikovati moramo družbo v svetu in v sklepih sveta uporabljamo to besedno zvezo, kajti mi verjamemo v preoblikovanje, ne samo na kratek rok, ampak tudi na dolgi rok in to je tisto, kar Evropa ponuja. Evropa to ponudi svojim sosedom, ki so postali naši partnerji in to ponujamo tudi svojim članicam. Preoblikovali smo družbe, ki bo do takšne tudi ostale več generacije. To nas zanima. Nas ne zanimajo avtomatske reakcije. Ne, In nas zanima to, da ljudem damo nekaj, kar bo trajalo njihovo življenje in tudi za življenje njihovih otrok. Pri tem seveda nisem pozabila niti na vsa druga vprašanja. Opazujem dogodke v Jordaniji, tudi tam imamo stike. Seveda poznam, kaj se dogaja v Iranu. Prejšnji oziroma predprejšnji vikend sem imela pogovore z Iranci. Vsi veste, kako Zelo pomembne so mi človekove pravice v Iranu. Veliko izjav sem že podala na to temo. Vsekako nisem pozabila na bližnjo-vzhodni mirovni proces. Včeraj sem govorila z Georgeom Mitchellom, gospoda Fajeda bomo srečali jutri, srečujemo se tudi s kvartetom. Jutri bodo imeli varnostno konferenco, kjer bom predsedovala. Nisem pozabila na te probleme, nisem pa pozabila niti na Albanijo. Gospod Lajček bo šel nazaj v mojem imenu, da bi nadaljeval z delom tam nič nismo pozabili. Vemo, da obstajajo tudi drugi problemi, ki jih moramo rešiti, prav tako pa bomo še v tem parlamentu razpravljali o odprtih vprašanjih. Nisem odgovorna za to, kar pove gospod Tony Blair, morda govorim isti jezik in prihajam iz iste politične stranke, ampak nisem odgovorna za njo in tudi ne bom dovolila, da me naredite odgovorno za njo. Naslednji teden bom tudi v vašem imenu na varnostnem svetu. Na varnostnem svetu bomo spet imeli priložnost, da pokažemo, kaj lahko Evropska unija ponudi kaj lahko Evropska unija ponudi tem ljudem danes, jutri in v prihodnosti. Zelo pomembno je, da dobim vašo podporo za to. Ne tiho, lahko sem zelo, zelo glasna. Ampak ustrezno moramo to izvesti s kohezijo, z pravo usmeritvijo, z namenom, strategijo in načrtom, zato da, ko bo pri meni tunizijski zunani minister, mu lahko predam načrt. Ne samo, da se pomankujema, kako lepo vas je videti. Ne, sedla bova skupaj in predelala vaš načrt in ponudila tudi svoj načrt, koliko denarja, kaj lahko storim, kaj je treba spremeniti, katere instrumente moramo združiti in uporabiti, koliko prožnosti imam sedaj, koliko prožnosti potrebujem, kaj potrebujete od nas, od Evropske investicijske banke, od banke za. Afriške unije in združenih držav ter drugih partnerjev, kako lahko izkoristimo ta načrt. Potem se bom srečala z zunanjim ministrom Jemnaka in storili bomo enako. Skupino držav moramo združiti in pripraviti nove načrte. Tudi z arabskimi drugimi državami govorim, kaj lahko storimo. Po mojem mnenju bi morala tako delati Evropska unija in to delam vsak dan v vašem imenu in bom še vedno to počela v prihodnosti. Upam, da bom lahko kmalo zapustila to razpravo in prostila drugega komisarja, da prevzame moje mesto. Upam, da mi boste oprostili. Kar zadeva Egipt, povem vam lahko, kaj počnemo, pošiljamo, pošiljamo sporočila, govorimo z zunanim ministrom, tudi varnostne sile morajo posredovati takoj za to, da ustavijo slabšanje nasilja. To sporočilo sem že poslala. Prevzeti morajo odgovornost. Vlada je odgovorna za to, da vojska pomaga ljudem. Državljani morajo biti zaščiteni. Rešilci morajo imeti pot do trga in nazaj. Kolikor slišim, trenutno nimajo poti tja. Gospod Sulejman, kolikor vem, bom kmalo imela stike z njim, takoj ko zapustim to dvorano. Imamo sestanke, kjer z opozicijo poskušamo pripraviti načrt. To poteka prav sedaj. Evropski voditelji. Govorijo z drugimi voditelji v regiji in potem govorijo tudi z nami. Veliko je telefonskih klicev. To mora biti telefonski maraton, kot ga še niste videli. Vsi voditelji so vključeni v to, tudi evropski voditelji in vsa sporočila potekajo v Egipt. Vse to poteka. V moji pisarni pa imamo krizni sestanek, kjer poskušamo ugotoviti, kaj bomo storili v vsakem morebitnem razvoju dogodkov. To, spoštovane poslanke in poslanci, počnem vsak dan, odkar se je ta kriza začela. Od dogodkov v Albaniji, v Belorusiji, v Sudanu. Naš poslednji odposlanec je tam vodil delovno skupino in sami ste na terenu lahko videli, kaj se tam dogaja. To počnemo. Bi lahko storili še več? Seveda. Bi si sama želela storiti še več? Še veda. Mislim, da imam dovolj urodi? Ne. Mislim, da smo dosegli napredek? Da. Bi lahko storili še več? Da. Ampak, če želite, da je vse, kar storim, to, da se preprosto pojavim in sem ob vseh drugih, tega ne bom storila. Storila pa bom to, za kar mislim, da je Evropa namenjena, namreč spodbujanje demokracije in človekovih pravic. To mora biti v srcu vseh dejavnosti, ki jih izvajamo in podpirati moramo to nizice danes. Hvala. Hvala lepa. Šest predlogov za resolucijo sem dobila. Razprava je konec, o tem bomo glasovali jutri ob pol dvanajstih. To bo glasovanje o predlogu.